Eh, dober dan vsem skupaj, dobrodošli na odbor za zaposlovanje in socialne zadeve oziroma na naš sestanek. E, mislim, da lahko sprejmemo dnevni red, če ni nikakršnih pripomp. Prav tako, kar se tiče zapisnika, če ne bo do konca nobenih pripomb, ga bomo sprejeli na koncu. sestanek eh, se prenaša prek interneta in sekretarjat ima prav tako eno sporočilo, namreč v zvezi z izrednim sestankom eh, v ponedeljek 22. novembra med 19, od 19. do 20.30 v Strasburu, ko bi se pogovarjali o poročilu o pokojninah eh, strani gospe Omen Reuten. Prav tako bo podaljšan sestanek v četrtek 2. decembra in sicer bo trajal od 3. do pol 7. zvečer, to pa je v Bruslju. V svojem dosjeju boste našli še dve op opozorili oziroma dva, dve sporočili v zvezi z strokovnjaki brez pravice glasovanja, v zvezi z, gre za Evropsko fundacijo za usposabljanje. Je pa to besedilo samo v angliščini in francoščini. Prav tako boste našli tudi sporočilo strani sekretarjata številka 12 skozi 20 v zvezi z eh, zadevami, ki se tičejo eh, torej, eh, dokumentov EGF. Sicer pa je prva zadeva na današnjem dnevnem redu poročilo oziroma osnutek mnenja pojavna oblika revščine ženske v Evropski uniji. Tu je bilo nekaj pripomp v preteklosti. Eh, Eh, bilo je že srečanje oziroma sestanek med poročevalko in poročevalci v senci in dogovorili so se, da bodo nekateri predlogi sprememb eh, bodo sprejemljivi, torej nekateri od predlogov sprememb in vem, da bodo poročevalci v senci, bo poročevalka v senci povedala, za katere predloge sprememb gre. Toliko torej v zvezi z sporočili, ki jih imam sama, zdaj pa bi dala besedo Gabriel Cimer, da predstavi kompromisne predloge sprememb, ki so uh, predloženi. Ja, vielen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se vsem kolegom iz odbora zahvalila eh, namreč za njihovo pomoč pri oblikovanju tega mnenja in uh, za njihovo pripravljenost, da si ogledajo, kaj bi bilo sprejemljivo in kaj ne v okviru tega mnenja. In eh, zelo sem zadovoljna s tem sodelovanjem z odborom za pravice ženske in enakost spolov in tukaj bi podarila še enkrat resnično je poročevalka povedala, da tu ne gre za individualno interpretacijo, ampak da gre tu za vprašanje povečanega, boljšega sodelovanja in uspešnega sodelovanja med odboroma. Zato moramo resnično podpreti uh, mnenje vodilnega odbora tukaj. Kar se tiče predlogov sprememb. Torej, tam, kjer so se avtori uh, strinjali z Brigitte, tam so te stvari eh, v zvezi z socialno izključenostjo in tako naprej, eh, ki so pač relevantne za ta odbor oziroma za mnenje tega odbora. Tu je bilo nekaj trikov, lahko rečemo, uporabljenih. Govorilo se je o revščini med ženskami. Hkrati pa je šlo tudi za uh, revščino v družinah oziroma revščino staršev, in tudi govorijo se o pripravljenosti vseh skupin, da tukaj sodelujejo, da to podprejo. In zato je to pomembno tudi za to mnenje. Kar se tiče sprejemljivih predlogov sprememb, ki jih imate pred sabo, torej imamo pet kompromisnih predlogov sprememb skupaj z oporočevalci v senci in tudi njim bi se zahvalila za sodelovanje. In torej kompromisi predlogi sprememb mislim, da niso bili zelo problematični, kajti večina eh, pogona v teh predlogih sprememb je šla v smer izboljšanja mnenja, zato da bi bilo bolj jasno to mnenje in zato ti predlogi sprememb, ne vem, ali so bili koristni, kakorkoli, bili so vključeni v besedilo. V zvezi z kompromisnimi predlogi sprememb, ki jih imate pred sabo in to bomo morali precej kmalo, kmalo poslati v tukaj, sta dva kompromisna predloga, ki nista morda dovolj jasna in tam so nekatere zadeve, ki niso jasne. Eno je kompromisni predlog B. Do danes zjutraj smo se o tem pogovarjali, namreč predvsem dva člana sta se o tem pogovarjala. pogovarjala gospa Jotova in gospa Pontanja. In kot sliš, eh, govorila sem z gospo Jotovo, nič pa eh, z druge strani, kar se tiče kompromisnega predloga. Torej, gospe Lope Fontanja, ne vem, kaj je povedala, eh, od nje nisem slišala in česar. Tudi potrebujemo torej še potrditev do konca tega popovdneva, pričakujemo to potrditev. Uh, in sicer gre za to, da besedilo v prvi uh, vrstici, kar se tiče uh, učinkovite uporabe, uh, gre torej za socialno vključenost, ne pa za socialno varstvo v predpredzadnji vrstici. Sama bi se s tem lahko strinjala, ampak tu resnično moramo dobiti stališča in jih potem vključiti pač v mnenje. Tu pa seveda, kot rečeno, pod, pod, pričakujem potrditev strani gospe Lope Fontanja, če se strinja z kompromisnim predlogom spremembe, e, torej njeno potrditev še potrebujemo. Kar se tiče kompromisnih predlogov A, C in D, tam ni bilo nekakršnih sprememb, kot je bilo Eh, kot so predlagatelji eh, predloga sprememb ubesedili eh, te zadeve, tako so sprejete. Kar pa se tiče kompromisnega predloga spremembe E, pa je sprememba in tu je treba povedati, da sem, moram reči, da sem razočarana. Namreč gre za kompromis v zvezi z študijo, ki je bila tukaj predstavlja namreč socialno varstvo kot stabilizacijski dejavnik v gospodarstvu. Torej, to je, gre za študijo parlamenta in komisije in sicer študijo, ki še ni pripravljena, ki še ni zapisana, nismo jo mogli še vsi prebrati oziroma je ne moremo prebrati. In če tukaj citiram gre za torej socialno porabo, ki lahko ima večji stabilizacijski učinek in tako naprej. Te besede bi si želela izključiti, izločiti iz besedila, vsaj za enkrat. Kar nekaj skupin je reklo, da ne morejo potrditi takega besedila, e, niso sicer še prebrali študije, kajti tu gre pa resnično za stavek, gre za nekaj, kar lahko podpremo z našega stališča, ampak uh, zaenkrat bi se torej to brisalo. Torej, danes zjutraj je bilo to zbrisano, ampak ne vem, kako je zadnji osnutek, eh, kako izgleda, ne vem, če ima to kdo pred sabo. Kakorkoli. Kar se tiče pogajanj dobili smo eh, potrditev strani vseh, da se strinjajo z kompromisnimi predlogi oziroma da bi se strinjali z kompromisnimi predlogi sprememb. Torej vsi tisti, ki niso sami predložili predlogov sprememb. Torej hvala še enkrat za njihovo za sodelovanje in za to potrditev oziroma strinjanje. Torej, tu imamo kar večje, eh, bolj, stvari so bolj jasne zaradi teh kompromisnih predlogov sprememb. Eh, kar pa se tiče celote, je tu še nekaj predlogov sprememb, ki niso del kompromisnih predlogov in predlagam, da to sprememo razen, kar se tiče predloga spremembe, za katerega nismo dobili kompromisnega, kompromisa, eh, prišli do kompromisa, gospa Gölling, ki je bila tukaj Gölling upletena, gre za ravno nasprotno od tistega, kar sem sama kot poročevalka predlagala zato tukaj ne moremo priti do kompromisnega. Eh, do kompromisne odločitve. Seveda se mora odbor odločiti, ali je to ustrezna smer, da gremo v tej smeri, da torej v prvem osnutku mnenja eh, stvari upoštevamo, ali pa bo morda šlo za to, da pač upoštevamo nekaj nasprotnega. Torej, gospa Görling iz skupine EKR je predlagala predlog spremembe, ki ga sama nikakor ne morem sprejeti. To sem želela povedati. Govorimo pa tukaj predvsem torej, o dveh kompromisnih predlogih spremembe. Torej za B čakam gospo Lope Fontanja in eh, da, da se mi oglesi do konca. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej gospa uh, eh, Kornero, potem ko, eh, gospa Kornelisen. Izvolite. Um, like to... Hvala lepa. Naj se dotaknem dveh reči. Prvič, povsem se strinjam s poročevalko. Kar se tiče predloga spremembe 42 o kazalnikih revščine. Tudi sama sem tukaj predlagala predlog spremembe v zvezi s tem, namreč bojim se, da bi lahko države članice izkoristile tu svobodo in jo izrabile ter uporabljale tri različne vrste kazalnikov s čimer bi se izognile temu, kar bi lahko in morale storiti pri boju proti revščini. Zato, da bi torej njihove številke kazale bolje in boj, sveda, boj proti revščini je področje, ki je precej preprosto, Eh, eh, v primerjavi z recimi, recimo področji, na, na katerih trpijo ljudje, ki so, eh, bolj struk, ki so žrtve strukturnih zadev. Torej, tu se strinjam s poročevalkom. Kar se tiče kompromisna predloga B, pa je druga zadeva. Kar nekaj dobrih reči vidim tukaj, ampak najbolj problematično se nam zdi omenjanje povečanja pri financiranju uh, Eh, sklada za, eh, prilagoditvenega sklada in tako naprej, namreč to se nam zdi problematično na način, kakor je obesedeno. Eh, dobro bi bilo, če lahko o tem ločeno glasujemo. Mislimo pa namreč, da gre tu za posebno neko drugo razpravo. Delovna skupina EGF se je o tem pogovarjala, tam smo o tem govorili, tudi o spremembah EGF, e e, torej tega sklada, EGF in mislimo, da bi bilo to slabo, če to vključimo v to poročilo. Zato upam, da se bomo o tem lahko še pogovorili. Hvala lepa. Uh, uh, gospa Lope Fontanja in potem gospa Stenlo. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hotela sem vam povedati, da po sestanku skupine bi si najprej želeli, da želimo najprej čestitati gospe poročevalki, kajti mislim, da smo zelo dobro delali in smo prišli do skupnega stališča. Kar pa se tiče osnutka mnenja, ki bo predstavljen, se mi zdi, da je zdaj dosti bolj pozitiven, kot smo se lahko nadejali od začetka. Kar pa se tiče kompromisnih predlogov sprememb, namreč predloga B, tudi tu dejansko smo se pogajali in prosili smo, da zamenjamo socialno eh, varstvo z socialno vključenostjo, kajti to je bilo problem stališča subsidijarnosti. In slišala sem poročevalko, kar je povedala in se ji zahvaljujem za ta pojasnila. Torej na podlagi teh sprememb bomo glasovali, bi glasovali za to točko. Kar pa se tiče eh, povedanega, torej kar je povedala kolegica, tu mislimo, da bi zahtevali povišanje sredstev v skladu EGF, mislimo, da je to nekaj pozitivnega. Treba bo seveda videti tudi, kaj bo, če nam to zavrnejo. Kar pa se tiče kompromisa na predloga E, bomo glasovali proti. In sicer gre za to, da mislimo, da socialno varstvo ni stabilizacijski dejavnik, bodi si stališča prihodkov ali odhodkov. Sem pa slišala poročevalko, ki pravi, da bo to, eh, ta odstavek tako ali tako umaknila, torej če bo to umaknjeno, potem s tem nimamo več težav in lahko glasujemo za, ost, ostali, za preostanek eh, kompromisnega predloga E. Toliko z moje strani, rada bi vas samo še opozorila, da še vedno ne razumem, kako je lahko v poročilu o revščini med ženskami kako lahko v takem poročilu ne uporabljamo eh, besede ženska. Samo to sem želela povedati. Hvala lepa. Hvala. Uh, gospa Steinruck najprej. Gospa Jotova, ki danes ne more biti tukaj, me je prosila, da povem nekaj z njene strani. To sem dobila v angleščini in zaradi tega bom brala v angleščini. Hvala torej poročevalki za eh, poročilo. Eh, gospa Jotova je v celoti zadovoljna z vsemi predlogi sprememb, tudi kompromisnimi, in misli, da smo na ta način uspeli vključiti vse problematične vidike ter vse težavne zadeve. Na ta način bomo prispevali k dobremu poročilu, oblikovanju dobrega poročila v vodilnem odboru za enakost žensk in bomo ustrezno odrazili eh, eh, položaj revnih v Evropski uniji ter dejavnosti na področju boja proti revščini. Gospa Jotova bi rada opozorila na kompromisni predlog B. Misli, da ustrezno poveš, povečanje sredstev v obeh, v obeh skladih, socialnem skladu in eh, prilagoditveno globalizacijskem, torej da je povečanje tam potrebno za to, da se izboljšajo razmere na področju revnih in vseh tistih, ki so ogroženi zaradi revščine. Vsi v enostarševskih družinah in tako naprej, torej vsi ti, ki so tukaj pod udarom, so pomembni Kar se tiče pristojnosti Evropske unije v zvezi s socialno varnostjo, tudi to je bilo omenjeno, tukaj bi rada gospa Jotova predlagala ustno, ustni predlog spremembe, tako da bo socialno varstvo nadomeščeno za socialno vključenostjo, zato da ne bi prihajalo do uh, uh, uh, odstopanj, kar se tiče pristojnosti Evropske unije. Sicer pa gospa Jotova uh, nima nikakršnih težav z kompromisnimi predlogi sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Morangati. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsednica. Najprej naj se zahvalim gospej poročevalki, pa seveda tudi vsem poročevalcem v senci, še posebej gospej Lope Fontanje. Kaj ti tu imamo opravka, ko govorimo o predlogi sprememb, eh, imamo opravka z velikim delom, nekoliko nenavadnim delom, nenavadno nalogo, kajti predlogi sprememb od našega odbora niso smeli uporabiti, niso smeli vsebovati besede ženska, kajti ta naj bi bil samo eh, privilegij odbora za ženske. Hm. Kakorkoli. Brez tega pa mislim, da smo na dobri poti Eh, oziroma se pa bojim, da lahko pridemo, torej, če, če to upoštevamo, lahko pridemo do absurdne situacije. Namreč tu bi se zahvalila vsem, vsem eh, sodelujočim na tem nenavadnem sestanku, na katerem smo uspeli uporabiti nekaj inteligence, nekaj zdravega razuma, namreč zato, da so predlogi sprememb strani odbora za zaposlovanje eh, resnično lahko predstavljeni kot predlogi odbora za zaposlovanje. Tu bi podarila naslednje. Najprej seveda zahvala sodelujočim, nadalje pa. Mislim, da so tu nekatere lekcije, ki so pomembne tudi za naše prihodnje delo. Namreč za prihodnje delo tudi stališča odbora za enakost žensk. Ko govorimo o revščini med ženskami, je seveda treba dobro vedeti, da tukaj pri nas govorimo pa o zaposlovanju. Torej, to gre za pomembne zadeve in eh, kar nekaj predlogov sprememb, gospa Pascal Grunji in sama sva jih uložili. Eh, Pascal bo o tem tudi govorila. Namreč tu se nekoliko vrtimo kot eh, mačka okoli vrele kaše. Socialna pomoč, socialna vključenost in tako naprej. V resnici tisto, kar je pomembno, je to, da ugotovimo, da so danes ženske ogrožene zaradi revščine, zaradi tega, ker ni profesionalne poklicne vključenosti. In zaradi tega ženske, zaradi poklicne neuključenosti, torej ženske padejo v revščino. To je problem. In tu imamo kar nekaj predlogov sprememb, ki podpirajo, dejansko podpirajo to vključevanje, poklicno vključevanje, zato ravno, da se zagotovi tudi socialna vključenost. Namreč socialna vključenost je tukaj le posledica poklicne vključenosti. In to so zadeve, ki so za nas zelo pomembne. Kar se tiče predlogov sprememb, eh, torej v predlogi sprememb skušamo eh, eh, iti v smer zmanjšanja razlik med plačili za ženske in za moške. Tudi to je del boja proti revščini med ženskami in tu je treba vedeti, kateri so vzvodi, ki jih lahko uporabimo na tem področju. Hkrati pa moramo paziti še na naslednje, namreč eh, programi za vseživljensko usposabljanje morajo biti, morajo imeti možnost, da se jih uporabi, da so uporabljeni učinkovito tudi strani žensk. Namreč, ko govorimo o poklicnem, družinskem življenju in še težavah pri usposabljanju, torej tudi tu lahko pride do zelo pomembnih diskriminatornih uh, uh, učinkov. Tu bi rada opozorila še na to, da predlogi sprememb, ki niso predstavljeni strani odbora za zaposlovanje, bodo eh, predstavljeni strani odbora za enakost žensk. Hvala lepa. Hvala, Grjuni. Eh, eh, sledi gospa Grjuni, izvolite. Hvala lepa, pravi gospa Grjuni, za vse delo, ki ste ga opravili in kolegica Veronika Fontanje nas je tudi zelo lepo podprla in podprla naše predloge spremembe. Spremembe, kar se tiče predloga B, se strinjam, da umaknemo eh, socialno varstvo in tu bi se zahvalile za, zahvalile za pojasnila. Kar se tiče Evropskega eh, sklada, eh, socialnega sklada, tu bi potrebovala še nekaj več pojasnil tu resnično potrebujemo neka dodatna pojasnila. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Moran Šahtje. Namreč tudi sama ne razumem, da smo morali spreminjati predlog, predloge sprememb zaradi uporabe besede ženska. Namreč tu je prišlo do nekih nesoglasij med odboroma, torej gre za boj proti revščini med ženskami in tu ne razumem, da je prišlo do tega. Ne razumem, da uh, mojega predloga spremembe 54, da se ga ne da sprejeti, govori, ki govori o odpuščanju. Namreč gre za to, da uh, ženske, ki imajo, ki skrbijo za družine, mislim, da je tu treba omogočiti, uh, uh, torej, Tu bi govorila potem o prepovedi uporabe za poslovanje strani odbora za ženske. Torej, to, to je smešno. Torej, mislim, da je res škoda, da je prišlo do tega, kajti tu gre za našo pristojnost, kar se tiče pa predloga spremembe 54. Sicer pa hvala za vse ostale, za podporo vsem ostalim predlogom sprememb in kompromisnim predlogom, ki so se znašli v besedilu. Hvala. Uh, in še enkrat, gospa Harkin, preden gremo nazaj k poročevalki. Hvala, gospa predsednica najprej gospej, eh, predala bi besedo gospej Meissner, ki je ravno kar prišla kot poročevalka v senci in torej eh, bi dala besedo njej. Gospa Meissner, torej izvolite potem pa gospa eh, Gelling. Hvala lepa, gospa predsednica. Prostite, ker sem nekoliko zamudila. Imam tri odbore hkrati, pa ni lahko biti hkrati seveda na vseh nisem bila tu na začetku in gospa Harkin mi bo morda lahko povedala kakšno zadevo, če morda kaj izpustim, če česa nisem slišala. Naj najprej povem, da kot, Alde, da kot skupina Alde nam je bilo pomembno, da se ne pritožujemo le nad revščino med ženskami, ampak da ugotovimo tudi, kako lahko iz nje iz, pridemo. Kar se tiče kompromisni predlog A, se lahko povsem strinjamo. Predlog spremembe B imamo nekaj težav. Slišala sem ravno kar, eh, da imamo tudi predlog spremembe eh, ljudske stranke. Ja, ja, torej socialna vključenost, ne kohezija. Torej tudi to je bilo sprejeto, kar pomeni, da je za nas to dobro, razen imamo majhno težavico ko govorimo o globalizacijskem skladu za prilagoditev in globalizacijo? Torej, tu se postavlja vprašanje, ali povečanje sredstev v skladu resnično lahko kaj pomaga. Ali ne bi bilo bolje, da se osredotočimo na socialni sklad, Evropski socialni sklad in ne na sklad EGF? Dobro bi bilo, da bi torej tukaj sklad za prilagoditev globalizaciji umaknili iz besedila in ostanemo samo pri socialnem skladu, kar se tiče kompromisnega predloga. B je bilo to. Potem pa naprej mislim, da se je govorilo o tem, da če nekateri kompromisni predlogi ne bodo sprejeti, recimo, da B ne bi prišel skozi, kaj bo potem za predlogi sprememb 28 in 29, ali bi prišlo tu do ločenega glasovanja. Torej, tu imamo precej upora, upornikov proti temu in potem bi bili, torej, strinjali bi se s prvim delom, s drugim pa ne, kar se tiče predloga spremembe 42. Mislim, da smo se o tem že pogovarjali tukaj na odboru in kar se tiče kompromisnega predloga E, prav tako tu sledimo ljudski stranki, če, je, če lahko umaknemo zadnji del tega predloga, potem bi lahko to sprejeli. Sicer pa, če zadnji del oziroma drugi del ostane, torej ta uh, politika uh, trga dela, potem pa bi potem predlagala eh, še ločeno glasovanje v zvezi z predlogom spremembe 52, torej mojim predlogom spremembe. Če lahko to omaknemo, torej bi lahko se s tem strinjali. Hvala. You, uh... Hvala lepa, pravi gospa Gerling. Vidim, da sem nekoliko v manjšini. Kar se tiče kompromisnega predloga A. Ah. Tako veliko smo govorili o tem, res veliko in tu imamo eno, eno zmedo nejasnih stavkov, to je en del, ki ga povsem sprejemam, to je del, da, kot citiram, torej v zvezi z. Uh, dostopom do trga dela in tako naprej. In eh, v tej celoti besedila bi si želela precej več določenih konkretnih predlogov tega, kar lahko do, do, dosežemo. Tukaj ni nič konkretnega. To, to, to je ne, nesmiselno podpirati takšne, takšne predloge. Nesmiselno bi bilo. Uh, če bi bilo tuk, tukaj nekaj konkretnega o tem, kako lahko te stvari storimo, potem bi bilo to smiselno, sicer ne. Kar se tiče predloga B, kompromisnega predloga B, tudi tu znova ne bom ponavljala. Ko govorimo o povečanju financiranja socialis, eh, soci, eh, Evropskega socialnega sklada ali sklada za prilagoditev globalizaciji, mislim, da v tem trenutku je celotna proračunska razprava tudi povezana s tem, torej da v tem trenutku uh, je to toliko bolj pomembno za Evropski parlament, ko države članice skušajo pa se izvleči iz, kri iz krize. Torej mislim, da je v tem trenutku to zelo problematično in tega nikakor ne morem podpreti. Uh, Hvala lepa. Oprostite, da nisem dobro poslušala in gledala sem še, če lahko kaj storimo, da bi se izognili tem problemom v zvezi z predlogom spremembe 54. Eh, torej, res nima smisla, da se znova uh, borimo v zvezi s tem na, na konferenci predsednikov. Uh, Namreč to se bo znova in znova pojavljalo, torej tu moramo stvari urediti, kot sem že zadnjič povedala na odboru. Res si želim, da bi se vsi s tem strinjali. Res gre za nore stvari, ampak o tem se. Torej, Vesela sem, da tukaj imamo kompromisni predlog spremembe in verjamem, da to marsikdo marsik lahko sprejme. Torej, tu moramo pač s tem vprašanjem speti pred, na konferenco predsednikov, da vidimo, kaj lahko storimo. Če pa imate kakšne predloge v zvezi s premembami, potem prosim se oglasite pri meni. Ja, dank für die, die Hvala lepa uh, za vse povedano. Priznati moram, da sem od začetka bila, bila nekoliko zmedena zaradi številnih sodelujočih. Torej, eh, resnično sem nekoliko pomešala zadeve zaradi raznih udeležencev. Eh, torej, ne v zvezi z gospodom gospo, ja, gospo Lope Fontanjem. torej to je prihajalo strani zelenih. Torej zdaj so stvari nekoliko bolj jasne, mislim, da razumem zdaj, kdo želi kaj. Kot sem že povedala na začetku, za tiste, ki so prišli nekoliko kasneje in ki niso mogli slediti temu, kar smo povedali. Torej po informacijah, ki jih imam, nimam pa še potrditve v zvezi z predlogom spremembe B, kompromisom B. Torej, na podlagi vsega tega lahko rečem, da so se vsi strinjali, da socialno varstvo zamenjamo za socialno vključenost, pravi gospod Cimer. To je že vključeno v kompromisni predlog spremembe. Torej, tu ne potrebujemo dodatnega predloga spremembe. Mislim, da smo se v zvezi s tem strinjali, da torej ne bo ločenega glasovanja, ali se strinjamo za kompromisnim predlogom spremembe ali pa ne. Tu ne želimo ločenega glasovanja, mislim, da je to pomembno, tu se moramo strinjati v zvezi s tem, priti do enega besedila, ko se bomo z njim strinjali in reči, to je tako in o tem glasujemo. Kar se tiče torej socialne vključenosti, to je zdaj vključeno v besedilo. Imamo pa tu še majhno težavico. Namreč, kako bomo vedeli, kaj se dogaja z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji. Kot je povedala gospod Meissner, rekle, da se s tem še ne more strinjati strani Aldeja, vsaj ne v tej obliki. Torej, sama mislim, da mislim, da gre tu za težavo v zvezi s tem, da citiram, da navajamo oba sklada, torej socialni in globalizacijski. Ampak, če želimo priti do kompromisnega predloga spremembe, mislim, da je morda treba znova govoriti, eh, omeniti Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Eh, želela bi si tukaj, da eh, gospa Meissner sprejme ta kompromisni predlog, morda bi potem se lahko o tem pogovorili in potem bom lahko rekla sekretarjatu, da ali stvar, torej ali globalizacijski sklad pustimo ali ga damo ven. Kar se tiče predloga E, kompromisnega predloga E, mislim, da vsi, ki so zdaj govorili o tem, vsi, ki so se o tem eh, izrekli, so šli v isti smeri. Namreč zadnji stavek se konča kot citi. Torej, kompromis se tukaj ustavi, kompromisni predlog se ustavi na koncu tega stavka, ki sem ga prebrala. Dodani stavek pa je umaknjen in ne bo na glasovanju. To sem želela povedati. Sicer pa se lahko le strinjam s tem, kar je bilo povedano. Še enkrat vas prosim, ohranite v mislih, da zakaj gre pri tem sodelovanju. Te stvari morajo biti jasne, stvari, o stvarih se moramo pogajati in dogovarjati, sicer bomo ved, vse čas imeli enake težave in če bo tako, bi potem predlagala. Da torej govorimo o okrepljenem sodelovanju, ker bomo sicer ovirali drugi druge in ne bomo prišli, prišli iz te eh, slepe ulice. Dobro bi bilo, da se resnično, da dobro sodelujemo tudi z odborom za eh, eh, ženske in tako naprej in da pridemo do ustrezne večine pri glasovanju. Toliko torej o tej zadovi, ki je, zadevi, ki je res nekoliko čudna, kar se tiče pristojnosti, ki niso bile jasno določene. Res je bilo zelo težko priti do torej, poročila oziroma mnenja na, na, na, na ustrezen način. Eh, in torej ne, ne povezati z ženskami. To, to, tu res ne, razumem, čist, ne razumemo čisto dobro, zakaj šlo. Tako je pač bilo. Mislim, da so bile pomembne, najpomembnejše stvari povedane. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki so sodelovali. Uh, najlepša hvala. Kot veste, bomo o tem glasovali jutri do povdne ob 9.30. Sedaj pa prehajamo na naslednje poročilo in sicer bomo govorili o BDP in več merjenje napredka v svetu, ki se spreminja. Besedo ima gospa Harki. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se želela zahvaliti vsem tistim, ki so predložili predloge sprememb. In zelo sem zadovoljna, da so številni predlogi sprememb izboljšali besedilo in zato sem vsem zelo hvaležna. Skušala sem vključiti številne predloge sprememb v kompromisne predloge. Um, pri nekaterih predlogih spremembe sem, označila, sem jih označila z minusom in ne zaradi tega, ker se ne bi strinjala, ampak zaradi tega, ker menim, da je ta zamisel že vključena uh, ali v kompromisno besedilo ali pa že v samo besedilo. In skušala sem zagotoviti, da je poročilo dosledno in da ne govorimo dvakrat o isti zadevi. Nasplošno bi povedala nekaj o BDP-ju in več in mislim, da je tukaj zelo pomembno, da smo dosledni. In eh, z veliko stvarmi sem se ukvarjala v svojem poročilu, mislim pa, da moramo priznati, da bo vse to prej ali slej treba združiti in da bo to moralo vplivati tudi na politike. Na začetku pa moramo priznati, da je potrebno preseči pojem BDP-ja in kazalnik moramo vključiti tudi številne druge kazalnike. Zato sem zadovoljna s poročilom pred, sab, pred sabo. Kot sem že povedala, skušala sem vključiti vsako zadevo samo enkrat. Spremenila sem tudi izraz eh, mirjenje in da bi govorili torej več o kazalnikih. To je bilo nekaterim zelo pomembno in zadovoljna sem, da sem lahko to spremenila. Nekaj o predlogu spremembe 75. Tam je prišlo o predlogu 57, oprostite, tam je prišlo do uh, napake in zato se opravičujem. Um, torej 57 ni Eh, vključen v kompromisni predlog in v njem bomo glasovali ločeno. Oprostite, eh, ker motim, ampak tisti, ki sedaj razpravljajo o prejšnjem poročilu, jih prosim, da grejo iz dvorane in o tem razpravljajo zunaj, kajti zelo težko je delati, če se pogovarjate. Oprostite, ali bi se lahko gospa Cimer o tem pogovarjali zunaj, ker sicer ne moremo slediti razpravi o, nas, o, o gospe Harkin. Hvala. Skoraj sem zaključila. Imam še nekaj, o čemer bi želela povedati. Gre za predlog spremembe 64 eh, in govori o, BDP, o tem, da BDP ostaja glavni kazalnik za pomoč regijam. Uh, regijam. Uh, in sicer na ustrezni ravni in govorimo tudi o drugih kazalnikih in tako dalje. Vem, da o tem eh, teče razprava in to bi lahko res nekoliko drugače ubesedili in bi napisali, da je ključno merilo, recimo. Kaj ti? Če resnično menimo, tako kot je zapisano v prvem kompromisnem predlogu, da BDP je sicer pomemben kazalnik za gospodarsko rast, ni pa ustrezen kot edini kazalnik eh, pri pripravi eh, političnih dejanj, potem bi bilo prav, da rečemo, da za to področje mora BDP ostati glavno merilo. In za cilj dve je Eh, mora ostati tudi eh, merilo za ocenjevanje ustreznosti. In to je treba eh, upoštevati. Z veseljem pa bom prisluhnila kolegom, zaenkrat se vam zahvaljujem. Hvala, gospod Helmer. Thank you, Madam Chairman. I am astonished to be hvala. Zelo sem presenečen, da sem prvi govore, govorec. Imamo kar nekaj skrbi. Prvi si dvignil roko in zaradi tega imaš prvi besedo. Zelo lepo od tebe, pravi gospod Harkin eh, Helmer. Torej, kar nekaj skrbi imamo v zvezi s tem poročilom. Dejstvo je, da je BDP dobro uveljavljen in dobro razumljeno mer gospodarsko merilo, da je objektivno, dobro določeno, da se uporablja po celem svetu in ga lahko uporabljamo tudi za mednarodne primerjave. In slišim, da ljudje v dvorani pravijo, da je, to je pomembno, ampak zdi se mi, da celo gonilo Eh, tega poročila je, da bi BDP postavili na stran in uporabili druge, eh, druge kazalnike. Mislim pa, da je BDP zelo objektiven in dobro razumljen, razumljeno marilo, merilo. Tukaj v tem odboru želimo se mi zdi uveljaviti bolj, manj objektivne in bolj ideološke in oseb, osebno zaznamovane merila. In pozvali smo odbor, da bi pripravil uh, seznam novih uh, kazalnikov v uh, predlogu spremembe 31. In v predlogu spremembe 45 se poziva, da bi nadomestili BDP kot merilo in to se mi zdi zelo pogumno, da bi zamenjali nekaj, kar je e, objektivno in se uporablja po celem svetu v upanju, da bomo nekega dne našli nekaj boljšega. Seveda e, lahko pogledamo tudi druge gospodarske kazalnike in kar nekaj jih je, vendar pa me skrbi, da bomo da bomo tistega, ki je najboljši, postavili na stranski tir. Imel bi naslednji pred, predlog. Smo v m, mm, situaciji, kjer so članice euroobmočja se odpovedale nadzoru nad svojo monetarno politiko in e, obrestmi in nekatere države, kot recimo Grčija, zato trpijo za posledicami in zato potrebujemo moramo poštevati dodatne eh, ekonomske kazilnike. Komisija bi morala pripraviti eh, nek kazalnik, ki bi miril to eh, v, eh, v državah evroobmočja. Gospod Lam, gospa Lambert. Hvala. Želela bi se poročevalki zahvaliti za njeno delo. Zelo sem eh, hvaležna tudi gospodu Helmerju, ker je govoril o eh, predlogu spremembe 45 in 31 in mislim, da bi bilo zelo škodljivo, če bi se odmaknili in uvedli nove, eh, samo nove kazalnike. In pomembno je delo, ki ga je komisija in parlament ter um, britanska vlada opravili v preteklih letih, torej da bi pogledali še druge kazalnike in to je zelo pomembno. Uh, zaskrbljenost glede BDP-ja je, da kot je gospa Harkin jasno povedala v svojem poročilu, da ni, da ni um, edini gospodarski kazalnik um, v Lizbonski strategiji je večji BDP vedno nekaj pozitivnega, pri tem pa se ne upošteva vpliva dodatnih kazalnikov v eh, gospodarstvu ali pa recimo porazdelitve bogatstva in tako dalje. Eh, tudi določene stvari so recimo dobre za BDP, niso pa dobre za kakovost življenja, za kakovost okolja in tako dalje. Torej ljudje želimo vedeti, kakšni drugi kazalniki obstajajo, ki bodo bolje eh, merili in dali bolj splošno sliko. In torej, da se ne bomo več toliko naslanjali mm, kot politiki in razne strategije sedaj počnejo, torej da je BDP edino merilo za napredek, ne pa uh, samo eden od kazalnikov, seveda z omejeno, z omejenimi možnostmi. Kar zadeva predlog spremembe 45, smo želeli BDP eh, nadomestiti kot najpomembnejši, um, kot najpomembnejši kazalnik. Um, torej, da bi ga zamenjali še z drugimi mislim pa, da je smer, v katero gre to poročilo, eh, zelo pozitivno in tudi strinjamo se glede njenih, njene bojazni, glede predloga spremembe 46. In videli bomo, kaj se tukaj sedaj, sedaj da storiti, sicer bomo glasovali proti, potem pa eh, še nekateri drugi predlogi spremembe eh, se ne vključujejo v to poročilo. torej morda uh, bo jutri eh, izgledalo, uh, da bomo glasovali proti in da bomo nekako skušali podkopati to sporočilo, vendar pa ne gre za to, hočemo, da je uh, poročilo osredotočeno. Gospa, gospod, ne. Gospa predsednica, hvala lepa, pravi gospa Mohan Šahtje. Zahvalila bi se gospej Harkin za Eh, odlično delo, kot to zna, z veliko zavestjo je tudi pristopila in tu vidimo, da odkar imamo torej ta termin BDP sploh, eh, odkar že obstaja, je, to je že dolgo in od takrat naprej bi bilo treba morda nekaj narediti za to, da njegov koncept raširimo, da, da pride do nekega napredka. Kar se tiče naše skupine EPP in tukaj naj, se, naj odgovorim gospodu Helmerju, ki ga je bilo strah, kje pa smo. Namreč naj povem v imenu naše skupine, da nekateri kolegi tukaj, da so izrazili bojazen, da bi nekatera merila in kazalniki, ki so predlagani v predlogih sprememb, ki so danes pred nami, da to ne bi bilo dovolj dobra, da ne bi bila dovolj dobra merila in da ne morejo biti torej sploh predmet študij, ki bi govorile o dejanskih učinkih na politične uh, uh, uh, odločitve, ki iz njih izhajajo. Številna od teh meril namreč uh, zadevajo življenje državljanov, in sicer na nek, rekla bi, zelo oseben način. Govorijo namreč, eh, izhajajo namreč iz sistemov, ki, so zelo, ki jih je zelo težko meriti, namreč objektivno meriti. In ravno zaradi tega, recimo, samo primer, eh, kazalniki o zasebnem življenju, o mentalnih zadevah in tako naprej. Torej, jasno je, da v neki državi lahko imamo zelo visok BDP, pa imamo ljudi z nizko življensko ravnjo kakovostjo eh, življenja, ravno zaradi tega, ker eh, povečevanje BDP-ja eh, ne služi boljšemu življenju ljudi. Po drugi strani pa imamo nekatere, tu predloge nekaterih novih kazalnikov, ki so zelo občutljivi ki eh, bolj govorijo o neki občutljivosti, ne izhajajo pa iz neke dejanske strateške analize, oziroma ne govorijo pa o neki strateški analizi, ki bi jim sledila. Torej, kar nekateri med kolegi so bili precej čustveni, precej jezni v zvezi s temi zadevami in zaradi tega danes nimamo še soglasja v zvezi z kompromisnimi predlogi, kompromisnimi predlogi C, D, E in F ki govorijo točno o teh kazalnikih, eh, ki so preveč občutljivi in nedovolj stabilni oziroma stabilizirani. Torej, to bi bilo stališče skupine ALS. E, e Pri tem pa seveda vemo in se zavedamo, da je eh, BDP treba na nek način razviti, ampak na podlagi stabilnih, eh, merljivih, razumljivih kazalnikov oziroma meril, zato da bodo vsi to lahko ustrezno uporabljali. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, Kinga Gönns. Najlepša hvala, gospa predsedujoče. Tudi sama mislim, da je to zelo pomembno poročilo, čeprav smo imeli Mm, dobre statistike o BDP-ju, na zmanjšanju BDP-ja, se nam zdi, da to prinaša resne družbene posledice. Vendar pa ni nobenih kazalnikov, ki bi povedalo kaj več od tega in zato je to ustrezen čas, da se s tem um, spoprimemo. BDP je eden od pomembnih kazalnikov, in uh, pokriva več stvari. Um, mm, recimo, potrebujemo pa tudi kazalnike za pošteno distribucijo denarja, za mirjenje večanja revščine in tako dalje. Nekateri od teh, ki so omenjeni v predlogih sprememb, teh ne bo uh, lahko miriti, vendar pa je vredno, da se potrudimo in delamo na, na tem področju. In morali bi tudi najti uh, metodologijo. Torej, treba je upoštevati vse te spremembe. Zelo sem hvaležna gospe Harkin za njeno delo in mislim, da so kompromisni predlogi zelo dobri, kajti združujejo različne predloge. In upam, da bomo s tem naredili nekaj, kar bo pomembno za uh, prihodnost. Ja, ich möchte mich zunächst auch. Gospa Zimmer, želela bi se zahvaliti poročevalki za upravljeno delo. videli smo, da je upoštevala predloge sprememb in začenjamo razpravo o sporni temi, kot je na primer BDP, kako je mogoče miriti te kazalnike, kaj to pomeni glede deležbe in ekologije, torej kako bomo merili tudi okoljske vidike. Številni predlogi spremen, ki jih je, jih je predložila moja skupina, so bili vključeni v kompromisne predloge. Žal mi je, da naša, naš predlog, da bi merili napredek, to ni bilo vključeno. Vendar pa se mi zdi, da so bili številni predlogi vendarle vključeni in poročilo se mi sedaj zdi veliko bolj uh, celovito. Lahko podpremo kompromisne predloge razen enega. Zaradi že omenjenih razlogov. Znova se zahvaljujem da smo lahko sodelovali in prišli do teh kompromisnih predlogov. Gospa Šrter, najlepša hvala. Kar zadeva prvi prispevek, ki je govoril o potrebi, da bi BDP ne bil edini kazalnik, to pravi tudi dokument komisije. Tri stavki govorijo o tem. O tem, da ne gremo v pravo smer, dve tretjini prebivalstva um, so priča slabšanju, trnim torej se razmere slabšanju, to je dejstvo. to je privedlo do dejavnosti znotraj OECD, poročevalka Harkin si ni izmislila nič novega. Ugotovila je, da z uporabo BDP-ja, da samo uporaba BDP-ja ne zadošča. In to je, dan danes se priznava in Komisija je tudi to zapisala in govori tudi o, o tem, da najpomembnejša stvar v sporočilu je, da ni nobenih nepremagljivih ovir pri opisu m, mm, pri opisu tega, če določena regija je naredila napredek ali ne. In tudi velika večina v parlamentu je na prejšnjem plenarnem zasedanju glasovala o tem, da bi morali tudi druge kazalnike dodati BDP-ju. In mislim, da je to zelo pameten predlog, kaj ti to deluje na nacionalni ravni. In sicer merilnik, eh, kazalnik Gini. In obstajajo razlike pri dohodkih med ljudmi, vendar pa vam to ne pove, kaj je treba narediti, da bi dobili uh, dejansko sliko in ne govori o napredku v Evropski uniji. Zato mislim, da bi ta odbor moral zadevo si pobližje pogledati in dojeti nekaj, kar je jasno večini v Evropi, da VDP kot kazalnik ne zadošča. Hvala. Eh, GDP nu je perfekt, Hvala. BDP dejansko ni popoln kazalnik, pravi gospod Ungureanu. Vendar pa ni zamenljiv. Zakaj? Zaradi tega, ker miri nekaj, kaj miri letno gospodarsko dejavnost. In če mi dovolite, bo jim skušal skupaj z vami razumeti, katerih 14 ali 15 kazalnikov se predlagajo v dokumentu. Recimo udeležba pri kulturnem življenju, družina, eh, raven zaupanja, javnega zaupanja. Um, mentalno zdravje, kriminal. In zakaj ne bi govorili tudi o socialnih mrežah? Oprostite. Morda ne, ni ustrezno, da bi jih omenil vseh 13-14 eh, meril. Lahko pa se morda osredotočite na najpomembnejše, pravi gospa predsedujoča. Ja, dobro, razumel sem. Hvala. Želel sem govoriti o predlogu spremembe 4, ki že na začetku govori o tem, da gre za nezadosten eh, indikator pri BDP-ju. Mislim, da ni prav, da se o tem pogovarjamo tukaj. O tem se v resnični, eh, eh, konkretni gospodarski, ekonomski diskusiji ne sme govoriti. Potem še predlog spremembe 17. Subjective well-being, torej subjektivno zdravje ali dobro počutje. Torej, tu mislim, da gre za neko ideološki koncept. Hvala lepa, toliko z moje strani. Uh, um, uh, Hvala, gospa Harkin. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo kratka bom. Na kratko bom komentirala nekaj od tega, kar smo slišali. Strinjam se z gospodom Helmerju, da je BDP dobro uveljavljen, kazalnik. Vendar pa mislim, da se vsi strinjajo, da potrebujemo dodatne kazalnike. Tudi komisija je to povedala. Rekla je, da je jasno, da potrebujemo druge kazalnike, ki bodo pokrivali tudi okoljska in socialna, eh, socialna vprašanja. Vprašanje tukaj ni toliko o tem, ali potrebujemo uh, dodatne kazalnike, ampak kakšni bodo. Moramo pa biti koherentni, pri tem, kar počnemo. In mislim, da je pomembno, da recimo priznamo, da BDP ne govori o okoljski, uh, okoljskih trajnostnih, uh, trajnostnih vidikih. Um, recimo imamo dosti stvari, ki jih ne vključujejo, recimo družbeni vidiki in okoljski vidiki in vsi se strinjamo torej, da potrebujemo dodatne kazalnike mislim, da so to povedali številni kolegi. Um, želela pa bi se navezati na to, kar je povedala gospa Moran Chartier. Um, v kompromisnih predlogih, o katerih eh, uh, ste govorili, uh, tiste sem nekoliko omilila, kajti napisala sem recimo, naprimer, kot naprimer, vključila sem besede kot naprimer, kar pomeni, da imamo izbiro v številnih primirnih, recimo udeležba pri kulturnem življenju, revščina in tako naprej. To so vsi predlogi Evropske ljudske strajke, stranke in raje, kot da bi se sama odločila, kakšne bodo različne kategorije, sem skušala vključiti tisto, kar se mi je zdelo smiselno, ampak sem napisala kot naprimer, tako da sem pustila izbiro in mislim, da je to zelo pomembno. Tako da bomo lahko našli skupni jezik tukaj. In zato mislim, da sem se približala vašim predlogom. Resnično um, se ne strinjamo glede vseh. Uh, kompromisov, mislim, da ne morem iti dlje, kot sem že šla. Gospa Šrutter, um, zelo jasno ste povedali, da potrebujemo dodatne kazalnike. In gospod Ungurevanu, strinjam se glede predloga spremembe, spremembe 5, to je moj predlog spremembe in uh, bil je, uh, tam je bila napaka in uh, napako sem popravila. Potem, če pogledamo predlog spremembe 17, eh, to je gospa, eh, predlog spremembe gospe Günc, strinjam se, vertikarna porazdelitev bogatstva. Eh, ne posname stanje in tudi statistike to kažejo. Če gledamo na porazdelitev globalnost ne prihaja na, do tega na vertikalni podlagi. No, tukaj bomo še videli, strinjam pa se z vami glede predloga spremembe 4. Najlepša hvala, o tem bomo glasovali jutri do povdne ob pol desetih. Potem naslednja točka dnevnega reda je izvajanje direktive o starilitvah. Pripravljanec manj je Jean-Luc Benamjas. Eh, prosim se govorce, da se omejijo na dve minuti, seveda pa ima poročevalec na začetku na voljo več časa. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, skušal bom biti čim bolj kratek. Ko govorimo o tej pravzaprav delikatni direktivi, so tu naslednji kompromisni predlogi sprememb. Kar se tiče prvega odstavka, imamo kompromisni predlog v zvezi z, torej gre za kompromisni predlog C. Tu sem uporabil oziroma na novo uh, uh, sem na, napisal predloge spremem 16 do 18 in tu mislim, da ni nikakršnih težav strani nobene od skupin. Kar se tiče drugega odstavka, torej kompromisni predlog D, tu pa je, so stvari seveda bistveno bolj zapletene. Tu predlagam naslednji kompromisni predlog in sicer upoštevam predloge 23, 24, 28 in 29. Četrti odstavek, to, kar je pa najbolj problematično, kot kaže, tu, kot kaže, tu ni kompromisnega predloga spremembe, uh, Eh, to, kar je povedal gospod Baldasar, se mi je zdelo zanimivo. E, namreč to je podobno nekemu kompromisnemu predlogu spremembe, hkrati pa se odziva na to, kar je zahteval gospod Barnier eh, iz komisije, zelo jas, na jasen način. Kar se tiče petega odstavka, kompromisni predlog E. Tu sem naredil kompromisni predlog na podlagi 41, 42, 43 in 44. predloga spremembe v zvezi z šestim odstavkom, torej kompromis, odstavkom kompromisni predlog F, vzel sem predloge 50, 51, 52, 53, 54 in 55. Te sem upošteval. Če gremo zdaj na uvodne izjave. Kompromisni predlog A vzamemo 2, 4 in 5, torej predloge spremenim 2, 4 in 5. Pri kompromisnem predlogu B v zvezi z A, N za A, bis 8 eh, in 9, predloga spremenim 8 in 9 sta to upoštevana. In kar se mene tiče, mislim, da je to vse. To so vsi kompromisni predlogi sprememb, seveda pa razumem, kakšne so tu težave in to sem tudi omenil in vse to tudi omenjam v četrtem podstavku. You, uh, Hvala lepa, gospa Šveter. Hvala lepa. Gospa Unare je poročevalka v senci, ki se je pogajala z Žan Lukom. In naj vam povem nekaj ja, njenih pripomb. Sicer eh, zastopa tudi skupino zelenih, zahvaljujemo se ji za kompromisne predloge. Moram reči, da kompromisni predlogi so odlični in eh, uživajo našo podporo. Mi smo naklonjeni neki eh, direktivi, ki naj ustvari neko pravo in pravno prakso v Evropski uniji, to da se nam ne zdi Eh, da je pot definiranja najboljša pot eh, za to, da dosežemo to, kar se zahteva s to direktivo. Razmere so se spremenile z ozirom na trenutek, ko je bila sprejeta direktiva o storitvah. Prišlo je do sprememb v pogodbah in seveda na tak način državam članicam zagotavljamo več pravic in vse to bi bilo potrebno upoštevati v večji meri. Jaz osebno ne mislim, da pot bolj podrobnih definicij bi lahko bila koristna. Druga točka pomembna, temeljna točka, s katero popolnoma se oglašamo z Žanljukom, da nam neč govori se tudi o delovnem pravu, o boljših delovnih pogojih. V tem smislu Žanljuk uživa našo popolno podporo. In to bo koristno tudi za to, da se spremejo kompromisi. To sta dve točke, ki se, ki se jih poročale v imenu kolegice. Upamo, da bomo uh, uspešni pri glasovanju. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Kristensen, na to pa gospa Moren Chartier. Hvala lepa. Naj se zahvalim tudi jaz poročevalcu za upravljeno delo. In uh, naj povem, da mislim, da dejansko kompromisni predlogi vključujejo vse vidike, ki jih je treba upoštevati v zvezi z problemi, ki lahko nastajajo pri izpolnjevanju, pri uresničevanju direktive o storitvah. Res je pomembno, eh, kar zadeva prost pretok eh, in kar zadeva tudi zagotavljanje storitev on stran nacionalnih meja, da da pravila notranjega trga ne eh, pridejo na prvo mesto na, v primerjavi z pravicami delavcev. In eh, to je, v zvezi s tem obstajajo določeni problemi, to ugotavlja tudi eh, poročevalec. Moramo imeti torej dodatno definicijo oziroma na to, kar zadeva, kar, za, kar so eh, dejansko eh, splošne, eh, storitve splošnega gospodarskega pomena. Težko jih je opredeliti, kaj ti gre za države članice, ki so se potegovali za to, da bi to vključili in še vedno moramo se še bolj osredotočiti na to, kar določeni pojmi v direktivi pokrivajo ampak seveda v zvezi s tem bomo se še pogovorili s poročevalcem. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Moran Šahtije in potem še nekateri drugi govorniki. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi jaz se pridružujem vsem tistim, ki so že prispevali k razpravi in ki so uh, Eh, pozitivno pozdravili delo gospoda Benamjasa. Kar zadeva EPP in zato, da bom tudi čim krajša in hitra, naj povem, da moja skupina sprejema kompromisne predloge A, B in tudi predlog spreme, kompromisni predlog C in E. Imamo še nekaj težav, kar zadeva odstavek 2D. ki ni bil sprejet, oziroma nasplošno drugi odstavek eh, kompromisa D, ki ni bil sprejet tako, kot je zapisan, vsaj ne v moji stranki, v Evropski ljudski stranki. Potem imamo odstavek 6 in kompromisni predlog F. Isto tudi, kar zadeva eh, odstavek 25. EPP eh, ima kar nekaj zadržkov v zvezi s tem in meni, da gre za izjemno pomembno glasovanje. To je vse, kar sem želela povedati v imenu naše politične skupine, kar zadeva zadržanje do glasovanja eh, jutri. Gospa Grunina, to pa gospod Baldasar. Najprej gospa Gruni. Hvala lepa, predsedujoča. Čisto kratka bom. Najprej naj čestitam eh, poročevalcu ki je eh, obravnaval to izredno zapleteno temo. Kompromisni predlog 46. Vi eh, ste označili minus eh, na glasovalnem seznamu, ampak dejansko bi želeli imeti večjo preglednost, kar zadeva delovanje določenih uprav. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Baldasare, na to pa gospa Harkin. Hvala lepa, predsedujoča. Jaz nimam veliko dodati poleg tega, kar je že povedala kolegica v imenu skupine EPP, kar je ravno kar povedala. To, da čutim dožnost, da izrazim naše, našo podporo, našo naklonjenost, kar zadeva delovanje oziroma eh, delo eh, poročevalca. Eh, mislimo, da gre za eh, temo, ki je izredno aktualna, za zelo pomembno direktivo. Nažalost eh, pa prihaja do določenih eh, razhajen, kar zadeva četrti odstavek in mislim, da v zvezi s tem bo težko si zamisliti, da bomo lahko našli neko skupno točko, nek skupni imenovalec, kajti bili so predloženi drugi predlogi sprememb strani drugih kolegov, ki eh, nekako ponovno povzemajo temo in smisel uh, ustnega predloga spremembe, ki sem ga jaz predstavil. Uh, stališča so bila že uh, predstavljena in v vsakem primeru mislim, da je primerno, da direktiva nadaljuje svojo pot in bomo ugotovili, kateri bodo povdarki na koncu in kako, bo, kako bo to sprejela, sprejel odbor. Hvala lepa. Yes, uh, Hvala lepa, gospa Harkin. Na to pa bomo ponovno predali besedo poročevalcu. Hvala lepa. Tako kot mnogi predgovorniki, naj se zahvalim gospodu Benamjasu za njegovo odlično delo, ki je bilo zelo zapleteno, gre za zelo sporno zadevo. Dejansko mnogi so že to izpostavili. Težko je bilo tudi priti do sporazuma glede določenih vidikov, zato se mu zahvaljujem za trdo delo. Čisto na kratko. Naj povem, da bomo podprli predloge spremembe ABC. In pred, kompromisni pre, kar pa zadeva kompromisni predlog, da tega ne bomo mogli podpreti, kar zadeva na splošno gledanje na direktivo, predlog spremembe glede oziroma četrti odstavek je eh, dejansko dokaj sporna. Predložili smo kar nekaj predlogov sprememb, potem pa kar zadeva B in C bomo ugotovili, kako eh, bo, se bo razvijalo glasovanje jutri. Vsekakor se zahvaljujemo pripravcu mnenja za eh, opravljeno delo. Hvala lepa. Če ni drugih prijav k besedi, bom ponovno predala besedo gospodu Benamjasu. Izvolite. Kar se tiče predloga 46, poznam ga na pamet, ne bom, ne bom ga bral. Tu si lahko premislim, seveda, to, to, to ni nikakršen problem. Kar se tiče drugih, kaj želite, da povem? Gospod Balasar, vaš ustni predlog spremembe, niste se še čisto odločili, ne vem, če. S, eh, torej, moram povedati, da se mi zdi, da vaš predlog gre v smeri tega, kar je povedal gospod Barnier, evropski komisar. Zdi se mi sicer spremljiv predlog spremembe oziroma kompromisni predlog spremembe. Stališča eh, zahtev direktive o storitvah in tako naprej. No, toliko. Kar pa se tiče mene, ne more miti dlje od tega, kar sem povedal torej strinjam, lahko sprejmem vaš predlog, kompromisni predlog spremembe, za me je torej sprejemljiv, eh, dlje pa ne morem. Tu, kar se tiče splošnih definicij v zvezi z direktivo o storitvah in tako naprej in težavah, eh, torej upravičenci, deficiti in tako naprej, to, te, te stvari so problematične. In še nekaj v rokah nimamo poročila o, o temeljnih obazi, o, o temeljnih zadevah in uh, zato je težko delati. Vemo, zakaj je tako sicer, zaradi osebnih, težkih osebnih razlogov poročevalke, ampak eh, torej, kakorkoli, lahko grem nekaj korakov naprej, to, si, to sem pripravljen narediti, sicer pa ne morem iti kaj dosti dlje. Hvala lepa. Hvala lepa. Glasovanje bo potekalo jutri do povdan. Začeli bomo ob 9.30. Naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev študije o izvajanju direktiv z področja zdravja in varnosti pri delu kot stroškovnega dejavnika. Gospa iz Mambo Consulting bo predstavila eh, to eh, študijo, ampak Predtem bom predala besedo gospodu Takuli, besedo, ki bo spregovoril, eh, povedal nekaj besed, preden se nam pridruži gospa Žan Silve. Hvala. Hvala lepa, predsedujoča prebral sem besedilo pozorno in eh, moram reči, da pač lahko podam nekaj splošnih misli v vodoma pred predstavitvijo poročila. Moram reči, da prvi odziv je eh, bil dokaj kritičen. Poročilo Štojbe je dobro znan v določenih krogih. O tem smo se že pogovarjali v okviru naše agencije, v okviru uprave in tudi v tristranski komisiji eh, o varnosti varnosti in zdravju eh, na delovnem mestu. Pred, tukaj se predlaga, na primer, da se odstrani obveznost eh, ocenjevanja tveganja za mala in srednja velika podne, podjetja dejansko ponavadi strokovnjaki niso posebno podkovani na tem področju, ampak so bolj, so bolj seznanjeni z vidiki, ki zadevajo notranji trg. Ampak ko smo previdno prebrali študijo in zdaj, ko imamo študijo pred nami, lahko podam še nekaj kritičnih pripomb na to temo. Naj povem, da obstajajo določene pomankljivosti v poročilu in naj omenim nekatere zmed teh. Eh, obstajajo dokazi o gospodarskih eh, koristih, kar zadeva varnost pri delu, nasprotno tega, kar piše v besedilu. Naprimer, mednarodna delovna organizacija eh, trdi, da dejansko dober del BDP-ja se izgubi na svetovni ravni. In eh, tudi STO je opravila določene študije, ki ugotavljajo, da pet odstotkov eh, bremena povzroči delo v industrializiranih državah, eh, kot naprimer Evropska unija. Avstralija pred nedavnim je zapisala v vladni študiji, da 9,5 odstotkov oziroma da 5,9 odstotkov oziroma skoraj 6 odstotkov BDP-ja se izgubi v Avstraliji zaradi neprimernosti primernih delovnih pogojev. Neka študija na finskem je zaključila, da a, d, zgodnje, u, zgodnje upokojitve, a, torej pri, le, pri 57 letih oziroma 58 letih, povzročajo neustresni delovni pogoji. Torej, ti ljudje se upokojijo zelo zgodaj in to povzroča a, izgubo 25 milijard evrov v Evropi, kar zadeva BDP. A, in dejansko to bi pomenilo 2000, 250 tisoč milijonov evrov na a, milijard evrov na a, evropski ravni. Torej, to je razsežnost današnjega problema, s katerim se trenutno soočamo. To, da ne mislim, da lahko dosežemo pomembnejše upravne prihranke, a, s tem, da um, uvedemo večje število inšpektorjev na svetovni ravni. Ampak moramo predvsem delati na neustreznih delovnih pogojih. Naprimer, imamo 25 do 27 milijonov uh uh, uh, uh, invalidov v Evropi oziroma upokojencev, invalidnih upokojencev v Evropi. In imamo zelo veliko število uh, stalnih, uh, torej. Uh, permanentnih invalidnih oseb vsako leto, 2 milijona vsako leto. In imamo tudi zelo veliko število bolezni, ki so povezane z neustreznimi delovnimi pogoji. Eden vsake tri a, eh, delavcev a, eh, za, dejansko a, eh, ne opravlja svojega dela zaradi bolezni, ki, a, jih, je, ki so, jih, je, so jih povzročili neustrezni delovni pogoji ljudje, ki so bili eh, torej, mala in eh, srednja, 20 tisoč inšpektorjev v Evropi bi moralo počakati dolgo časa, preden bi lahko eh, dejansko obiskalo razna mala in srednje velika podjetja. In dejansko male in srednje velika podjetja lahko počakajo, lahko čakajo celo deset let, preden eh, dotični inšpektor obiše, obišče njihovo eh, podjetje. To je torej zelo veliko upravno breme z določenega zornega kota. Toda, Mislim, da lahko povem tudi nekaj pozitivnega v zvezi s to študijo. Eh, delo je bilo zelo pozitivno opravljeno, večina ugotovitev in priporočil in zaključkov je razumnih znanstvena podlaga, eh, znanstveno delo naše agencije je eh, sicer priznano v tej študiji. In eh, tudi, kar zadeva ugotavljanje tveganja na delovnem mestu, moram reči, da to je ustrezno predstavljeno v poročilu. In eh, dejansko bil sem tudi na odboru za socialni dialog in eh, razpravljali smo tudi za delodajalci in delojemalci in videti je, da eh, so nasplošno zadovoljni z orodjem, ki smo oblikovali na spletu in ki omogoča ugotavljanje tveganja. Torej, nasplošno eh, moram reči, da je to eh, poročilo, ta študija eh, ustrezno pripravljena in naj se zahvalim Evropskemu parlamentu za razumno opravljeno delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bomo takoj predali besedo gospe Sevastad iz Rumble Consulting, ki bo predstavila to študijo in ki dejansko ga predstavljamo v okviru leta 2010 leto v okviru programa za varnost pri delu. Hvala lepa. Ravno kar sem vstopila in mislim, da moramo najprej zagnati predstavitev. Tu jo imamo na zaslonu zdi se mi, da a, je nekdo že komentiral našo delo, videti, da morda a, ni bilo prav tako zelo slabo ocenjeno. Tu sem zato, da predstavim to poročilo v zvezi z izvajanjem direktiv o zdravju in varnosti pri delu kot o stroškovnem dejavniku. To študijo smo opravili v zadnjih mesecih in eh, cilji namen te študije, ja, si bom eh, nataknila očala, torej namen te študije je to, da skušamo bolje razumeti pomen organizacijske varnosti in zdravja kot dejavnik, ki lahko prispeva k gospodarski trajnostni rasti podjetij, predvsem malih in srednje velikih podjetij. Skušali smo tudi ugotoviti, kateri so potencijalni učinki predlogov, ki so bili predloženi v zvezi z prizadevanji za zmanjševanje administrativnega bremena in predvsem na področju zdravja in varnosti pri delu. Skušali smo ugotoviti, v kolikšni meri in kako dobro se eh, trenutne obveznosti izvajajo, predvsem v malih in srednje velikih podjetjih in ali eh, zmanjševanje, eh, kar zadeva seznanjenja z obveznostmi, ali je to lahko pregrada za doseganje, za uresničevanje ciljev, splošnih ciljev, kar zadeva preprečevanje in zmanjševanje nesreče in bolezni pri delu. študija temelji predvsem na dokumentarnih raziskavah, kar zadeva varnost in zdravje pri delu. Proučevali smo oziroma intervjuvali tu smo tudi določene deležnike in strokovnjake iz Evropske komisije, tudi zaposlene pri Agenciji za varnost in zdravje na delu in tudi nekatere druge strokovnjake. čisto na kratko, čisto na kratko, naj spregovorim o organizacijskem zdravju in varnosti, o, torej o zdravju in varnosti pri delu. Tukaj gre za direktivo 89391, ki določa ključne vidike, kar zadeva preprečevanje in eh, varstvo eh, delavcev eh, na delovnem mestu. To je okrovna direktiva, okvirna direktiva, ki a, upošteva tudi mnoge druge povezane direktive v zvezi z specifičnimi področji. Ta direktiva a, se resničuje že nekaj let in dejansko najnovejši pregled, kar zadeva izvajanje te direktive, sega v letu 2004, ko je komisija izvedla neko študijo. V, in, eh, in skušala ugotoviti, katere so večje in manjše pomankljivosti, predvsem v majhnih podjetjih pri eh, uresničevanju, pri spoštovanju eh, veljavne zakonodaje. Glavne pomankljivosti so bile povezane z ocenjevanjem tveganja, z udeležbo in usposabljanjem delavcev na področju vedno ocenjevanja tveganja v podjetju in eh, usposabljanje, ki je povezano s tem in tudi uh, je zadevalo tradicionalno tvegane sektorje, kot naprimer kmetijstvo oziroma uh, gradbeništvo. Ampak je bilo tudi ugotovljeno, da ta direktiva je prisilila a, države članice, da so se prilagodili na neko novo zakonodajo v primerjavi s predhodnimi pravili, ki so veljali in ki so stremeli predvsem za nekako zdravljenjem ali popravljanjem eh, že opravljenih napak. Torej, pomankljivosti so izhajale predvsem iz pomankanja ustreznih informacij, konkretnih informacij, ciljnih informacij. ki ne bi bile torej, razdeljene na lokalni ravni in na celosten način, potem tudi skromne zmogljivosti in veščine, predvsem na področju ustreznega torej, zdravja in varnosti pri delu, pomankanje tudi resursov za usposabljanje delovne sile in menedžerjev in tudi uh, omejen dostop do specializirane pomoči uh, od zunaj. Vrsta teh pomankljivosti je bila predmet eh, dejansko evropske strategije eh, za eh, varnost in zdravje na delovnem mestu za obdobje 2007-2012. Cilj je bil ta, da bi za 25 odstotkov zmanjšali nesreče na delovnem mestu in sicer po celi Evropski uniji do leta 2012. Moramo tudi povedati, da kar zadeva to strategijo, delovanje na a, skupnostni ravni se predvsem osredotoča na a, posodabljanje, poenostavljanje obstoječih predpisov za ustreznimi smernicami, za ustreznim spodbujanjem sodelovanja in izmenjav, kar zadeva najboljše prakse e, med državami članicami in sicer tako, da bi dosegli tudi najnižje ravni, da bi razvili tudi akcijske načrte na državni ravni in da bi pritegnili torej vse deležnike na delovnem trgu. Na to pa imamo tudi um, akcijski uh, program Evropske unije za zmanjševanje administrativnega bremena. Nekatere mm, strani lahko menijo, da dejansko lahko ti predpisi, ti ukrepi lahko imajo negativne posledice za področje varnosti in zdravja pri delu. Dejansko želeli bi, rekli smo, da bi želeli zmanjšati administrativno breme za 25 odstotkov do leta 2012. Cilj je tudi to, da bi ta, to breme Eh, zmanjšali, kot smo rekli, do leta 2012. Videti, da je to a, eh, tako zelo popularna letnica. Vsekakor program je bil un, uveden leta 2007, potem določene. Cilj je bil ta, da bi ovrednotili a, eh, administrativno breme in leta 2009 je. A, komisija objavila sporočilo in pri tem opredelila 13 prednostnih področji eh, povezanih z delovnim okoljem in z delovnimi eh, razmeri. Osem predlogov za, za ukrepe za zmanjševanje eh, na področju delovnega okolja je bilo pripravljenih. Dva, dva taka predloga sta že bila sprejeta, šest pa jih je še v pripravi in sicer na, različ, na različnih stopnjah. In v tej študiji smo pročili predvsem šest takih a, ukrepov. Če si ogledamo konkretne predloge za zmanjševanje administrativnega bremena, naj povem, da prvi ukrep, ki je tudi najbolj sporen, zadeva izključevanje zelo majhnih podjetij eh, od obveznosti, da pripravijo pisne ocene tveganja na področju zdravja in varnosti pri delu. Seveda, to zadeva eh, neko tem, temeljno obveznost, ki izhaja iz akija. informacije, s katerimi razpolagamo, kažejo, da ta ukrep bo podvržen poglobljenim študijam in eh, s tem se bo ukvarjal predvsem Edit Employment, se bo ukvarjal eh, generalni sekretarjat, tu, eh, generalni direktorat za zaposlovanje in uh, poleg tega vsi uh, anketiranci, vsi, ki smo jih intervjuvali, torej tudi delodajalci, menijo, da to ne bi bil najboljši način pristopanja k temu vprašanju. Eh, prišlo je do bistvenega soglasja okrog tega, da te obveznosti ne bi smeli eh, popolnoma umakniti, kar zadeva male in srednje velika podjetja. Večkrat je bilo celo eh, predloženo, da bi uvedli določeno razlikovanje, predvsem kar zadeva sektor delovanja, torej panogo oziroma velikost podjetja in torej, da bi nekoliko v, v določenih primerjih poenostavili ta pristop. Videti je vsaj iz naše študije, da a, popolna umaknitev te obveznosti, te zahteve, kar zadeva pripravo pisnega, od, pisne ocene tveganja, to ne bi bilo izvedljivo niti za najmanjša podjetja. To, da, kot sem povedala, to je eh, vprašanje, ki bo še predmet dodatnih poglabljanj. Potem še naslednji predlog, a, eh, od, kar zadeva zmanjševanje administrativnega bremena. Naj povem, da gre za. olajšanje eh, postopka prevzemanja eh, direktive strani držav članice. To je še vedno predmet proučevanja in tudi videti je, da obstaja splošno soglasje okrog tega, da sploh ni nič narobe z razumevanjem namena te zakonodaje in kako naj bi zakonodajo uresničevali. Torej, Sicer pa obstajajo določena področja, ki a, si zaslužijo večje pozornosti, še vedno nam ni povsem jasno, kateri bodo, katere bodo učinki, katere bodo posledice raznih prizadevanj za preprečevanje določenih napak. Naslednji predlog, kar zadeva zmanjševanje bremena, zadeva Eh, dejansko bolj učinkovite eh, inšpekcije na delovnem mestu. Tudi tukaj še vedno proučujemo zadevo in eh, povečevanje učinkovitosti inšpekcij pomeni tudi bolje uporabljati obsoječe resurse. to bi, bilo, eh, to bi bil način, kako bi zmanjšali administrativno breme in, in hkrati bi tudi zmanjšali negativne posledice, kar zadeva dejavnost preprečevanja. Torej, obiski inšpekcije morajo biti bolj učinkovite, morajo biti bolj ciljne. Moramo se osredotočiti na podjetja, ki a, imajo a, največjo stopnjo tveganja in a, raje opuščati tista podjetja, ki imajo nižjo stopnjo tveganja. Moramo torej a, dejansko zbrati informacije tudi pri državah članicah in a, te informacije potem razdeliti na okrog. Oproščam se, ker sem nekoliko prehlajena, pravi govornica. Drugi predlog, ki zadeva zmanjševanje bremena, je izboljšanje smernic, eh, kar zadeva podjetja, gradbena podjetja. V zvezi s tem eh, nameravamo pripraviti ustrezen priročnik. Uh, Mm, zdi se nam, da a, to vrstni ukrep ne bi smel imeti nikakršnih negativnih posledic, samo pozitivni učinki so pričakovani iz izboljšanja teh smernic za gradbišča. Potem pa Eh, imamo potem še en ukrep, ki zadeva poenostavitev pripravljanja ocen tveganja na področju zdravja in varnosti pri delu. Videti je, da je to odločno pozitiven korak v pravo smer. Gre tudi za interaktivno a, eh, delovanje. Gre za torej neko orodje, ki ga razvija Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu in nedvomno tudi male in eh, srednje velika podjetja gledajo na to kot na neko zelo pozitivno dejstvo. Vprašanje, ki se postavlja, je, kako bo to izdelano po meri za vsako posamezno podjetje oziroma panogo, za različne vrste podjetij in eh, kolikšna bo stopnja torej oblikovanja po meri za posamezne panege, to je izredno pomembno, zato da bo to orodje lahko čim bolj učinkovito. Poleg tega, torej, seveda moramo poštevati, da je treba orodje prilagoditi na posebne potrebe posebnih panog. In še zadnja Zadnji predlog za zmanjševanje administrativnega bremena zadeva izboljševanje obravnave ključnih informacij, kar zadeva karcinogene eh, dejavnike. Nimam veliko povedati v zvezi s tem, kajti pregled direktive še poteka. V tem trenutku je nemogoče povedati katere učinke bi lahko to imelo in torej presojo bo treba izvesti takrat, ko bo direktiva pregledana in ko bomo razpolagali z ustreznimi predlogi. Hvala. <clears throat> To je bilo torej šest preostalih predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen strani komisije. In eh, za večino lahko rečemo, da torej upam, da je bila večina jasnih in da niso sporni ti predlogi, razen morda prvega v zvezi z umikom obveznosti za pisno eh, potrdilo o ukrepih v majhnih, v majhnih podjetjih. Seveda se, tem, se bo o tem še razpravljalo bolj podrobno. V drugem delu študije smo bili naprošeni, da si ogledamo, ali je mogoče bolj jasno prikazati koristi skladnosti in usklajenosti z varnostjo, z zdravjem in varnostjo pri delu, oziroma s pravili na tem področju, eh, pri čemer je seveda smiselno in je jasno, da tu so nekatere koristi, hkrati pa je pogosto težko dokazati neposredno povezavo. Namreč ni veliko dokazov na tem področju za te zadeve. So nekateri neposredni učinki, ki jih je lahko meriti, ki so vidni, očitni, recimo zmanjšanje stroškov povezanih z manjšim številom eh, bolezni oziroma bolezenskih primerov in nesreč, torej manj bolniških, ki se jih je treba plačati in manj ljudi, manj delavcev, ki so odsotni za krajša obdobja zaradi bolezni manj je tudi zahtevkov za eh, povračilo stroškov, manj je tudi ustavitev eh, oziroma izpada proizvodnje. To je sveda jasno za večino podjetij. Te, ta, te koristi so jasne, razvidne, ekonomske koristi, ki izhajajo iz pravil na področju zdravja in varnosti pri delu. Toda, obstajajo tudi nekateri bolj posredni učinki ki bi jih bilo pa treba še proučiti. Namreč, ko pogledamo na neposredne učinke in če govorimo, da jih ni dovolj, je stvari treba pogledati tudi z stališča neopredmetenih sredstev. Namreč, gre za, torej, eh, last, eh, gre za koristi podjetja, ki jih je teže meriti. Eh, med katerimi recimo lahko omenimo izboljšano, izboljšan ugled podjetja. Namreč to je vedno bolj pomembno za eh, porabnike danes, ki kupujejo, torej ljudi, ki kupujejo bodi si blago, bodi si storitve, zato da vedo, da podjetja, od katerih to prihaja, da dobro delajo, dobro ravnajo s svojimi delavci. Torej, stališča družbene odgovornosti gospodarskih družb je to zelo pomembno. Tu je en primer ne, posrednega učinka, posredne koristi uh, ukrepov na področju zdravja in varnosti pri delu. Potem gre za boljšo organizacijo dela. Namreč tveganja pogosto izhajajo iz tega, da je delo slabo usklajeno ali slabo načrtovano. In če se izboljša ta organizacija in usklajevanje, to ravno tako lahko pripelje do manjšega, manjšega eh, tveganja in tudi bolj učinkovitega dela. Potem gre za boljše delovno okolje, za večje zadovoljstvo delavcev, tudi za eh, manjšo, eh, manjši osip oziroma zamenjevanje eh, delavcev na posameznih delovnih mestih. Poglejmo nekaj primerov povedanega. Omenila sem že izboljšano organizacijo oziroma eh, eh, usklajevanje dela in tu imamo nekaj, tu je nekaj primerov, recimo, ko govorimo o eh, poteku dela, kjer imate recimo več podjetij, ki delajo skupaj in so si včasih lahko na poti, če, stvari, če je delo slabo organizirano in to je torej slabo za storilnost, hkrati pa povečuje tveganje za poškodbe v poteku takega dela. Torej, izboljšanje organizacije in usklajenosti dela ima dvojni učinek, kaj ti zmanjša eh, tveganje in hkrati izboljša storilnost. Potem je še en primer, namreč izboljšana delovna mesta, ergon, stališča ergonomije, ko ljudje manj trpijo zaradi uh, Eh, bolečin v rokah, recimo v roki, eh, ko uporabljajo eh, računalniško miško, torej tudi to vpliva lahko negativno na storilnost. Potem je še tretji primer, ki ima lahko tudi pozitivne ekonomske učinke in to sem tudi že omenila, namreč gre za družbeno odgovornost, gre za povečanje da, da se povečajo zahteve oziroma okrepijo zahteve do podizvajalcev in do dobaviteljev, eh, ki naj tudi bolj upoštevajo in se izogibajo nizkim standardom na področju zdravja in varnosti pri delu. Torej, finančne koristi je prav tako treba, ko govorimo o finančnih koristih, je treba upoštevati, da terem govori, eh, za katerega gre med posameznimi državami članicami, je tudi treba upoštevati. In en primer je naveden tudi v študiji oziroma v poročilu. Gre za razlike med obveznostmi podjetij po posameznih državah članicah eh, v zvezi s plačili za bolniške odsotnosti. Tu so precejšnje razlike med državami članicami. Od recimo nizozemske, kjer morajo, mora Eh, da, eh, kjer mora eh, delodajalec plačevati dve leti, potem Nemčija recimo, kjer delodajalec plačuje prvih 42 dni, Mačarska 15 dni in Irska, kjer ni zakonske obveznosti za delodajalca, da karkoli dobi, da, da zaposleni karkoli dobi strani delodajalca, ko je na bolniški odsotnosti. Torej, to so velike razlike. In posledično so tudi velike razlike eh, na strani podjetij in pobud v zvezi s podjetji, da bi izboljšala uh, uh, razmere na področju zdravja in varnosti pri delu. In prepričana sem, da so še številne druge razlike, druge primeri razlik med državami članicami in vse to je tudi treba upoštevati ko se pogovarjamo o tem, da bi prepričali podjetja, da gre vendarle tu za tudi ekonomske koristi pri izboljšanju, ko govorimo o izboljšanju standarda na področju var, zdravja in varnosti pri delu. Če gremo naprej na majhna in srednja velika podjetja in eh, upoštevanje obveznosti v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu. Tudi tu je jasno, iz številnih virov prihajajo podatka, da velikost podjetja je zelo pomemben dejavnik pri opredeljevanju, koliko se. Eh, koliko so zadeve, eh, kako dobro so zadeve usklajene z zakonodajo. Manjša podjetja pogosto imajo slabše urejeno dokumentacijo v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu, Eh, in so njihove tudi organizacijska eh, organizacija je slabše prilagojena tem zadevam. Potem so tu še nekatere ovire, ki so povezane z znanjem, knowledge related barriers, ki so predvsej bolj izražene pri majhnih podjetjih. Namreč gre za eh, majhno ozaveščenost, majhno znanje in, in izkušnje na področju zdravja in varnosti pri delu in tudi za slabše, slabšo sposobnost urejanja teh zadev. In vse to prav tako igra pomembno vlogo, ko eh, govorimo o, o povečanju ozaveščenosti eh, v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v majhnih podjetjih. Ne vem, če boste tule videli vse podrobnosti na tej leprosojnici, ampak eh, gre za kakovost organiziranosti zdravja in varnosti pri delu po velikosti podjetij. Tu vidimo zelo lepo torej različne, eh, različni stolpci govorijo o različni velikosti podjetij, od najmanjših podjetij od, eh, do največjih. So, svet, eh, temnejša so z malo zaposlenimi in svetlejša z veliko zaposlenimi. Prva dva stolpca oziroma prva dva dela diagrama govorita o organizaciji zdravja in varnosti pri delu, kje je ustrezna organizacija oziroma organiziranost in kje manj. Zadnja dva stolca, druga dva stolca pa govorita o eh, eh, oceni tveganja na delovnem mestu in tudi tu vidimo, da so velike razlike glede na velikost podjetja. In to je samo en, ena ilustracija težav na tem področju. Vidimo, da predvsem majhna podjetja so podvržena eh, težavam, da so tu lahko velike težave. Torej, kaj lahko storimo, da bi izboljšali raven zdravja in varnosti pri delu v majhnih in srednje velikih podjetjih. Najbrž ni najboljši način, vsaj tako naša študija kaže, ni najboljši način, da zmanjšamo obveznosti teh podjetij. Najbrž je bolje, zdi se bolje, da se prilagodijo obveznosti teh podjetij eh, različnim vrstam, torej veli, različnim velikostim, torej tu, da tu upoštevamo uh, Eh, da, da je pristop upošteva tveganje in če so ponekod tveganja večja, da se to upošteva v določenih panogah, v določenih vrstah podjetij in tako naprej. In da se potem eh, razmisli tudi o možnosti poenostavljenih postopkov eh, in drugačnih, recimo, sistemskih, naprimer, orodij, sistemskih rešitev, kot so orodja, spletna orodja in tako naprej, zato da tudi majhna podjetja ustrezno uredijo organiziranost na področju zdravja in varnosti pri delu. Druga zadeva, ki se jo lahko stori, je seveda povečevanje ozaveščenosti na tem področju in veliko stvari se tu že izvaja. Tu naj omenim samo nekaj reči. Kot smo ugotovili na podlagi virov, ki so nam bili na voljo, je eh, v primeru majhnih podjetij pogovor v živo, torej iz oči v oči, eh, je bolj učinkovit, kot pa če imamo neke, eh, neka sporočila na splošnejši, širši ravni. Eh, in zelo pomembno je, da se tu majhna podjetja povezujejo z, v, znotraj panok oziroma na, na svojem področju z ustreznimi sogovorniki. Potem je tudi kampanje, ki se izvajajo, treba prilagoditi, vsaj v nacionalnem kontekstu, uh, Eh, prilagoditi, ustrezno prilagoditi, da bodo učinkovite ali pa ne le nacionalnem, tudi v znotraj panok, recimo, jih je treba ustrezno prilagoditi, zato da pridemo do ustreznih koristi eh, skladnosti z obveznostmi na področju zdravja in varnosti pri delu. In končno smo bili naprošeni, da si ogledamo in da proučimo eh, nova tveganja, ki obstajajo in eh, zelo na kratko tri najpomembnejše skupine novih ali pojavlja, nove, novo nastajajočih tveganj eh, pri zdravju in varnosti pri delu. Najprej gre za mišično-skeletne bolezni ali MSDI in mislim, da tu eh, je, gre tu za zadevo, ki jo je ta odbor že večkrat obravnava v teh letih. Potem gre za drugo skupino, ki je zelo pomembna, namreč za psihosocialna vprašanja, stres, anksioznost in tako naprej. In končno tretja skupina za bolj fizične, fizično območje, eh, ko govorimo o nevarnih substancah, novih tehnologijah, eh, nanotehnologijah in tako naprej. Torej gre za fizično oziroma fiziološke nevarnosti. Pre, torej, s Strategija boja proti nesrečam na delovnem mestu kaže, da je delovala, namreč precej se je zmanjšalo število nesreč oziroma nezgod na delovnem mestu, hkrati pa se je povečalo število primerov uh, bolezni oziroma bolezenskih primerov povezanih z delovnim mestom. Torej, na nek način se tu problematika premika z nesrečne zgod na bolezni oziroma okvare. In večina vsega tega je ravno te, te, eh, torej te, ta nova situacija izhaja ravno iz teh novih, pojavljajočih se novih tveganj, o katerih sem ravno kar govorila in ki sem jih naštela. Ko govorimo o mišično-skeletnih boleznih, gre tu za najpogostejši z delovnim mestom povezani problem. Torej, tu je največ, največje število eh, zdravil, eh, zdravstvenih težav povezano z mišično-skeletnimi boleznimi. Drugo področje, drugo najpogostejše pa, je, pa so psihosocialne eh, bolezni, kar je zelo pogosto povezano z novimi vzorci dela. Imamo nove oblike zaposlo, pogodb o, zaposlovi, o zaposlitvi ali o delu, ki imajo za posledico precej več negotovosti na področju zaposlovanja. Potem delovna sila se stara, je vedno bolj razdrobljeno, imamo več migrantov, več žensk, ki so zaposlene, kar vse pomeni, da, eh, kar pomeni, da različne skupine zaposlenih imajo tudi različne probleme, s katerimi se je treba ukvarjati. Delo se intensificira, kar je povezano tudi z neustreznim razmerjem med delom in uh, uh, življenjem Eh, oziroma prostim časom, namreč tu se razmerje oziroma meje se vedno bolj brišejo med delom in prostim časom in hkrati prihaja pa tudi do visokih eh, čustvenih zahtev na delovnem mestu, eh, kar je recimo pomembno, zelo, zelo izraženo pri v zdravstvu in pa v nekaterih drugih panogah, kjer zaposleni neposredno obravnavajo ljudi torej kjer pride do stika med ljudmi. Potem so še nekatera druga tveganja in tu ne bom šla preveč v podrobnosti, ampak naj jih omenim, recimo nanotehnologije, potem biološka tveganja in seveda znanje o njihovem učinku, še posebej, kar se tiče novih tehnologij, namreč nanotehnologij, znanje, vedenje je tukaj še vedno precej omejeno in zaradi tega je tudi precej težko, zelo težko ugotoviti, kakšna so v resnici tveganja povezana s temi področji. In to je področje, ki se mu bo treba posvetiti eh, v naslednjih letih. Ko govorimo o teh novih vrstah tveganja, ki so vedno bolj pogoste, torej, torej mišično-skeletne bolezni, bolezni zagotovo niso nekaj novega, ampak zdi se, da se, vedno, da se število primerov povečuje in zato je tudi vedno več pozornosti posvečene temu in ljudje so vedno eh, manj pripravljeni trpeti, kot so morda bili pripravljeni trpeti v preteklosti. In to je torej že področje, ki, po, ki prihaja više na dnevni red uh, uh, obravnave. Zdi se, da obstoječa zakonodaja, ki je osredotočena na preventivo, eh, še posebej okvirna direktiva o eh, zdravju in varnosti pri delu, torej zdi se, da ta tveganja, o katerih sem govorila, da so pravzaprav pokrita z obstoječo zakonodajo, da torej ne potrebujemo neke nove zakonodaje, morda so nekatera specifična področja kot nanotehnologija, ki bi jih bilo treba bolj vključiti, konkretni vključiti, ampak sicer obstoječa zakonodaja dobro pokriva ta tveganja, to da Morda bi si bilo treba bolj podrobno ogledati, kako stvari delujejo na operativni ravni, namreč kar se tiče eh, preventive, ne le tistega, kar že obstaja, ampak če bi lahko ugotovili, kaj, eh, našli še nove načine za preventivo in nova področja, na katera bi se bilo treba osredotočiti. Delovno okolje se prav tako zelo spreminja, torej tu morajo biti, morajo biti vsi udeleženi dovolj prožni in, in prilagodljivi. pomemben kazalnik na področju novih tveganj, tako obstoječih kot novih tveganj, je eh, eh, ta, da je treba ugotoviti, da stara tveganja niso izginila. Še vedno je tveganje nesreč, tradicionalnih nesreč povezanih z varnostjo pri delu. In eh, tu, se, tu moramo biti osredotočeni oziroma ohraniti pogled tako na nova kot na obstoječa, stara, tradicionalna tveganja. Potem je še eno zanimivo vprašanje. Namreč, kar se tiče psihosocialnih tveganj, je zdaj jasno, da uh, poslovodstva vedno bolj ugotavljajo, da gre za težke težave, da je težko, uh, uh, da se je težje ukvarjati z psihosocialnimi tveganji, kot pa z fizičnimi, recimo nekimi toksičnimi in ostalimi zadevami, ugotavljajo, da je težko se ukvarjati z psihosocialnimi tveganji in da je torej treba razviti neka nova orodja, neke nove smernice na področju te problematike. končala bom počasi z ped, eh, priporočili, ki izhajajo iz naše študije. Prvič, eh, večkrat sem to že omenila, zdi se, da potrebujemo nek novi pristop na podlagi tveganja, ki bo prilagojen specifičnim konkretnim tveganjem Eh, v posameznih panogah, v posameznih vrstah podjetij in to je najbrž treba pa povezati z poenostavljenim postopkom za najmanjša podjetja, ne pa da tam povsem umaknemo, da eh, ukinemo obveznosti v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu. Predvsej jasno je tudi, pravzaprav je eh, to ena najbolj jasnih zadev, ki, je, ki izhaja iz naše študije, namreč rekli so nam, ugotovite, kakšne so, ekonom, so ekonomske koristi uh, Eh, zdravja in varnosti pri delu. In dejansko smo ugotovili, da je malo konkretnih dokazov o, te, o teh koristih. Torej, če je treba podjetja prepričati, da je skladnost z pravili pozitivna tudi za njihovo poslovanje, potem potrebujemo tu več raziskav in si, eh, potrebujemo več konkretnih, jasnih Eh, dokazov, da to je koristno za njihovo delovanje. Torej več konkretnih raziskav in študij. In s tem povedano eh, je tudi to, da smo ugotovili, da je potreben boljši nadzor nad učinkovitostjo podjetij v povezavi z delom opravljenim na področju zdravja in varnosti pri delu in če to lahko naredimo brez povečevanja administrativnih in drugih bremen, je toliko bolje. Next slide, please. Um, also it's important to... Kar je treba prav tako upoštevati, so razlike med posameznimi nacionalnimi konteksti, ureditvami in med posameznimi panogami. Rekla sem že, da je obdobje, v katerem Eh, torej v obdobje, ko eh, podjetja ploč, plačujejo bolniško odsotnost svojim zaposlenim, se zelo razlikujejo in to je le en primer razlik na nacionalni ravni. Hkrati so velike razlike tudi med posameznimi panogami. Kar pomeni, da bi vsaka, vsak trud, na ravni celotne Evropske unije, bi bilo, torej vsak napor oziroma ureditev na ravni Evropske unije bi bilo treba prilagoditi jasno tudi nacionalnim uh, ureditvam, socialnim partnerjem in uh, seveda bi bilo treba ustrezno obravnavati tudi nacionalne obla, uh, torej organe, ki so za to pristojni po državah članicah. In ko izvajamo kampanje za večjo ozaveščenost, je tu treba uh, uh, omogočiti neposredno upletenost tudi majhnih in srednje velikih podjetij, podjetij, ravno zato, da pridemo do ustreznih rezultatov. In končno, tradicionalna orodja je treba dopolniti z orodji, ki bodo os, usmerjena na nova tveganja, kot že omenjena psihosocialna tveganja in tako naprej. In tu je treba dati prednost informiranju, usmerjanju podjetij, kako naj ravnajo z. Torej, kako naj se vedejo v zvezi z psihosocialnimi tveganji. Tako, to, je bilo, to, to je bilo vse z moje strani, res gre za precej različna, raznolika področja, ampak upam, da so vam stvari zdaj bolj jasne in da lahko na tej podlagi torej, tudi vidite, kakšna je rdeča nit naših razmišljanj. Izvolite, če želite kaj vprašati. Uh, uh, Najlepša hvala za to predstavitev. Pred vami smo imeli še enega govornika in sicer zaradi tega, ker smo bili nekoliko uh, ker smo bili nekoliko zgodni. Čudno je, da smo imeli presojo vašega dela prej, ampak tako je bilo. Sama bi imela nekaj pripomp, vendar pa so tudi govorniki in najprej gospa Mahan Šarti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Torej, tu imamo eno podrečje, namreč zdra, področje zdravje in varnost pri delu ki je za nas izjemno pomembno, ki je za ta odbor seveda tako zelo pomembno. In ko govorimo o učinku stroškov na podjetja, eh, je to ena plat medalje, morda pa to ni pravi vstop za to problematiko. Namreč tisto, kar je za nas tako zelo pomembno zdaj, tudi je seveda eh, zdravje in varnost zaposlenih na njihovem delovnem mestu, ki potem eh, posledično jim, eh, jim omogoča plačo. Torej, pravzaprav eh, so podjetja tukaj oziroma njihova ekonomska uspešnost pride na drugo mesto, eh, najprej za nas je, pomembno, je pomemben človeški dejavnik, potem šele ekonomska učinkovitost. Torej, vidite, da je uh, v, pogled te študije nekoliko drugačen, stvari so postavljene nekoliko v drugo perspektivo in zaradi tega bi vam želela zahta, zastaviti nekaj vprašanj. Največ, rada bi nekaj pojasnil v zvezi s to študijo. Najprej. Rekli ste nam, da imamo 20 milijonov majhnih in veliko, eh, srednje velikih podjetij, potem okoli 20 tisoč inšpektorjev, mislim, da so to številke, mr ne? Ali lahko pričakujemo vse, da bo opravila inšpekcija, ali pa si moramo reči, eh, da je bolje govoriti o pozitivni inšpekciji. Ali je to je inšpekcija neko dejanje, ki je, ki sankcionira, ali pa, in v tem primeru eh, število ni tako pomembno, ali pa torej ne bi bilo bolje eh, govoriti in razmišljati o neki novi, drugačni vlogi inšpektorjev, ki bi bila konstruktivna znotraj podjetij in ki bi bila torej vzvod za izboljšanje razmer eh, v podjetjih Eh, na bolj nek aktiven način. Torej, kako vi vidite inšpekcijo oziroma vlogo inšpekcije na tem področju? Drugič, videli smo v grafih, ki ste nam jih pokazali, da je razno, različnost v pod, velikosti podjetij izjemno pomemben dejavnik, ko govorimo o zdravju in varnosti pri delu. Ali bi nam lahko predstavili glede na velikost podjetja in glede na panogo, v kateri so podjetja aktivna, ali bi nam lahko predstavili prilagoditve, zelo konkretne prilagoditve, ki bi jih bilo mogoče upraviti za to, da bi se bolje odzvali na zahteve na tem področju. Kajti ne moremo isto zahtevati od, istega zahtevati od podjetij, recimo v eh, kmetijstvu, v panogi, kot je kmetijstvo, kjer vemo, da je veliko delovnih nesreč, in kjer vemo, recimo, da gre za neke, eh, neka podjetja, ki, ki imajo tri zaposlene. V primerjavi z nekimi, recimo, podjetji, ki imajo pa 50 zaposlenih. Torej, kakšne bi bile prilagoditve glede na velikost podjetij in glede na posamezne panoge? Tretje vprašanje. Ali ste ugotovili neko povezavo med psihološko patologijo, rekli ste, da je tu več primerov tega v podjetjih, podjetjih in pa ravnjo socialnega dialoga v podjetjih. Namreč tukaj lahko vidimo nekatere povezave eh, in, zelo, eh, in, in eh, pristope, ki bi jih bilo, morda, ki bi bilo možno povsem na novo opredeliti, že posebej v majhnih podjetjih. Tu, tu je socialni dialog seveda zelo pomemben, stvari pa niso organizirane na isti način kot v večjih, v velikih podjetjih. In končno, zadnje vprašanje, oziroma zadnji dve vprašanji. Gre za delo nadaljavo najprej. Tu bi si namreč želeli nekaj več usmeritev. Kako je z spremljanjem zdravstvenega stanja zaposlenih, ki delajo nadaljavo? Gre za težko delo, Če nič drugega z psihološkega vidika, kaj ti eh, imamo recimo težavo zaradi izolacije, zaradi osam, os, osam, osamljenosti. In potem imamo nekatere zaposlene, ki eh, so na tem področju se ne premikajo ravno zaradi tega, ker imajo druge težave, zdravstvene težave. Torej, ali je to neka alternativa, kako vidite stvari na tem področju? In končno peto vprašanje. Kako gledate stališča študije? kako bi se dalo pristopiti k zaposlenim z dolgotrajnimi boleznimi, ki so torej dolgo v zdravniški obravnavi, naprimer, ko govorimo o raku in podobnih dolgotrajnih boleznih kjer vidimo, da zaposleni morajo imeti možnost, oziroma jih je treba na nek način tudi, tudi z psihološkega stališča upeljati znova na delo. Torej, ali bi se to lahko, torej kako se jih da upoštevati, uh, uh, to je pa pač ena zelo konkretna zadeva. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Keni. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, že z naslovom imam nekaj težav, namreč govorimo o stroškovnem dejavniku, medtem ko zame je zdravje in varnost pri delu, investicija je naložba nekega podjetja. In ko govorimo o zmanjšanju administrativnih bremen, sem pravzaprav šokirana. Kajti zdi se mi, da lahko veliko prihranimo na različnih področjih, da pa ko govorimo o zdravju in varnosti pri delu, da moramo biti tu zelo previdni. Namreč gre za zelo pomembno zadevo. Danes v, po celotni Evropi govorimo o podaljšanju delovne dobe oziroma aktivnega uh, prisotnosti na delu in zdravje in varnost pri delu uh, v zvezi s tem in z starejšimi zaposlenimi je zelo pomembna, kako jih bomo obdržali na delu, sploh če gre za težavna delovna mesta. In mislim, da se s tem študija ne ukvarja, mislim pa, da gre za izjemno pomembno vprašanje. E, seveda je o tem podaljševanju treba razmišljati tudi stališča zdravja in varnosti pri delu. Kar se tiče predloga komisije o ocenjevanju tveganja v zelo majhnih Eh, mikropodjetjih, se tu nikakor ne strinjam s tem, kar je tam zapisano, čeprav se govori o tem, da, da, eh, da jim ne bo treba podajati pisnega poročila, ampak ne razumem, kako bo potem ocena podana, če ne bo pisna. Kajti, Eh, pisno delo, se pisni eh, rezultati oziroma analize se lahko ponovno obravnavajo skozi leta in tako naprej, tako da se mi zdi nemogoče, da se temu, tej obveznosti in oceni, pisni oceni posem izognemo. In konkretno vam lahko povem, sem direktorica eh, kadrovskega oddelka v enem majhnem podjetju in vam lahko povem, da če gre za majhno ali veliko podjetje, je vse pomembno. In kar je bistveno je, ne moremo reči zaposlenemu, Eh, eh, manj se bomo ukvarjali s tvojim zdravjem in varnostjo pri delu, ker si pač zaposlen v majhnem podjetju. Gre za, tu gre za resne zadeve. Toliko bolj, ker imamo tu kar nekaj, ker smo priča kar nekaj napredka uh, in izboljšanju, vidimo izboljšanje na ravni podjetij, kar se tiče zdravja in varnosti pri delu v zadnjem času. Torej mislim, da gre tu za naložbe. Kar se tiče inšpekcije, strinjam se s tem, kar je povedala Elizabeth sem tudi sama naklonjena preventivi bolj kot pa sankcioniranju. Mislim, da je to dosti bolje in mislim, da gre res za prednostno vprašanje. Potem pa me je še nekaj presenetilo, neugodno presenetilo namreč, ko se je povezovalo eh, podjetja z varnostjo pri delu, zdravjem in varnostjo pri delu, namreč zagotovo pri. Eh, pri javnih podjetjih so stvari drugačne, ampak ko govorimo o, eh, o podjetjih, ki se naslavljajo na, neposredno na, na posameznega porabnika, so stvari seveda bolj stroškovno problematične. Eh, tu pa ne bom zdaj govorila o, in prav tako nisem slišala, da bi govorili o socialnem dialogu v vaši študiji. Toliko z moje strani, hvala. Hvala, gospod Kristensen. Gospod. Hvala za predstavitev te študije. Strinjam se s tem, kar je povedal direktor agencije iz Bilba in želel bi povedati, da kot skupina smo se veselili te študije. In smernic o tem, kako Eh, smernic v zvezi z eh, zdravjem in varnosti pri delu. Zanimivo je bilo videti, kako, zmanjša, kako, bi zmanjšali, eh, kako bomo zmanjšali torej število nesreč in bolezni za 25 odstotkov in pri tem ne bomo poveš, povečali administrativnega brevena. Mislim, da sta ti dve stvari neusklajeni. V podjetjih se ljudje osredotočajo na tisto, kjer dosežejo najboljše rezultate. In države, eh, ki se najbolj osredotočajo na to, dosegajo najboljše rezultate. In želel bi vprašati o nekaj vprašanji, s katerimi ste se ukvarjali že, veselim se že, da bom podrobneje proučil vašo študijo, imam pa nekaj zadržkov. Za usposobljene delavce je treba vedeti, s čim delajo, če delajo recimo neki panogi, ki prinaša veliko tveganj. To je najvišji strošek za našo družbo. Govorimo o milijardah kron. Ko ljudje utrpijo nesrečo ali neko uh, bolezen, ki izvira iz dela. In to je tudi osebna tragedija za te ljudi. Zato je zelo pomembno, da razmišljamo o teh stvareh pri pripravi direktu, direktive. Ne potrebujemo manj, pri, eh, manj pravil v povezavi z zdravjem in varnostni pri, pri delu, čeprav je res, da bi lahko imeli boljša pravila. Ampak, če bi imeli več pravil, potem bi imeli boljše zdravje in varnost pri delu. Hvala, še nekaj stvari z moje strani. Seveda sem bila vesela, da se ukvarjate tudi z uresničevanjem direktiva. Želela bi več specifičnih podatkov, kako bo recimo direktiva vplivala na stroške pri posameznem gradbenem podjetju, naprimer. Lahko bi mm, razmišljali o pravem uresničevanju izvajanju direktive na terenu pri, pri uh, Eh, mm, torej na terenu pri posameznem podjetju. Vem, da bo komisija nekaj pripravila do leta 2013, vendar pa bi bilo koristno, če bi imeli specifične primire in bi recimo pogledali druge um, direktive, recimo o zmanjševanju hrupa, kakšna je korist za delavce, recimo da bi pogledali, ne vem, direktivo o vibracijah in tako dalje. Delo je seveda zelo kompleksno in dobro na določenih področju, vendar pa bi sama želela vprašati, če se vam zdi, da je delo dovolj specifično ali bi morda lahko pogledali bolj specifično na izvajanje direktive znotraj tega, eh, te študije. Je bila to odločitev, ki ste jo sami sprejeli. Potem pa ocena tveganja za majhna in srednje velika podjetja. Zdi se, nekoliko sem zmedena v nekaterih delih poročila. Zdi se, da nekje pravite, da ocena tveganja ni problematična za, velika, za majhna in srednje velika podjetja. Na drugih mestih v poročilu pa pravite, da je. In zdaj, če pogledamo majhna in srednje velika podjetja, uh, in informacije o tem, kako izvajati, kako izvajajo direktivo. Tukaj nimamo dovolj informacij, tukaj bi želela več slišati. Kajti številna podjetja, zlasti majhna podjetja, imajo težave s prispopadenju s, z vsem materialom, ki obstaja, z vsemi direktivami in podrobnim poučit, proučitvijo teh direktivov. Da bi pogledali, torej, kaj je resnično potrebno za njih. In vem, da ste to sicer omenili, um, recimo smirnice za majhne in srednje velika uh, podjetja. Vem, da nimamo več veliko časa in da morate odgovoriti še na veliko vprašanj. Čez pet minut imamo pa naslednjo predstavitev in zato vas prosim, da bi odgovorili v petih minutih. Vem, da sem tudi sama dodala nekaj vprašanj, ampak resnično bi bilo korisno, če bi lahko odgovorili v petih minutih. Hvala, potrudila se bom. Najprej, oprostite, nisem ujela imena prvega, prvega imena. Ko ste govorili o najprej o zdravju in varnostni pridelu in potem o strošku. Seveda to je očitno, da bi nas to moralo najbolj zanimati, vendar pa se mi osredotočamo na to, če lahko dokažemo, da obstajajo stroškovne prednosti in podjetje tako motivirajo, da, da investirajo v zdravje in varnost pri delu. dejavnosti inšpektorjev, če bi lahko bile bolj konstruktivne, pripričana sem, da bi lahko v poročilu smo vključili en primer um, sistema na da Danskem, ko uporabljajo obraze srečko, potem malo manj srečen in nesrečen in to Eh, pomaga pri dialogu z inšpektorju. To je morda bolj eh, konstruktiven eh, način. Torej, da ne govorimo samo o sankcijah, ampak tudi o drugih stvarih. Nekatera vprašanja. Na nekatero vprašanje ne bom mm, mogla odgovoriti, glede recimo dolgotrajnih bolezni, nimam dovolj podatkov, potem odnos med psihološkimi problemi in uh, dialogom v podjetju. Prepričana sem, da obstaja tako odnos, vendar pa nimam dovolj informacij, da bi lahko odgovorila na to vprašanje. Gospod Kresensen je vprašal, če podjetja, ki investirajo v zdravje in varnost, dosegajo boljše rezultate Eh, tukaj potrebujemo več raziskav. Obstaja nekaj dokumentacije, da se produktivnost viša, če investirate v zdravje in varnost pri delu, vendar pa bi to študijo morali eh, poglobiti in eh, potem bi bili tudi bolj prepričljivi pri prepričevanju podjetij. Zelo hitro skušam odgovoriti na vsa vprašanja, gospa predsedujoča želeli, vi ste želeli nekaj več informacij glede izvanja posameznih direktiv in rekla bi, da um, bi lahko šli veliko dlje, pri posameznih eh, primerjih, vendar pa bi zato potrebovali veliko več časa in denarja, kot smo ga imeli, eh, kot smo ga imeli na volje. Torej v okviru te študije to ni bilo mogoče. Rekli ste, da ni jasno, če je ocena tveganja problem za majhna in srednje velika podjetja ali ne. Lahko samo rečem, da verjetno je za nekatera majhna ali srednje velika podjetja to problematično, za druge pa ne. Tukaj ni jasnega odgovora. In če uh, eh, majhne srednje podjetja imajo dovolj smirnic za izvajanje direktive, br- mislim da. Edo eden od predlogov za zmanjšanje administrativnega bremena se ukvarja ravno s tem, da bi eh, gradbenim podjetjem dalje več smernic in jasno je, da potrebujemo več smernic za druge panoge eh, z visokim tveganjem, kot je recimo kmetijstvo. Mislim, da se bom tu ustavila. Uh z svojimi odgovori. Najlepša hvala in hvala, da ste prišli in nam podali svojo predstavitev. Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnen z direktorico za ekonomske in regionalno statistiko, Eurostat na kratko, o kazijalnikih revščine. In besedo takoj predajam naprej. Najlepša hvala že vnaprej. This is Dame Booker. Gospa Stembuka, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Tehnike bi prosila, da um, začnejo izvajati mojo predstavitev. Zelo sem vesela in počaščena, da sem lahko uh, na tem sestanku in da vam lahko prisluhnem in ponudim informacije glede prispevka Eurostata pri merjenju socialne vključenosti v Evropi. Nekaj besed o mojem delu. V preteklosti sem bila uh, direktorica za ekonomsko in regionalno stat statistiko, sedaj pa sem direktorica za uh, inform informacijsko statistiko in socialno informacije. Videla sem že svojo predstavitev na ekranu, sedaj pa je ni več. Kaj se dogaja? Žal mi je. zopet je tukaj. Običajno eh, sama um, menjujem prosojnice, ampak tukaj ne morem. Torej, sem popolnoma odvisna od vas, ali lahko pokažete naslednjo. Torej, velik izziv za socialno statistiko v Evropi je mirjenje poti od revščine do socialne vključenosti. Kaj ti mi moramo uh, politikom nuditi zanesljivo statistiko, ki bo nudila jasno sliko, če se evropske države premikajo v pravo smer, torej od revščine v socialno vključenost, ne pa ravno v obratno smer. In tukaj je veliko gonili za tem. Najprej bi želela omeniti Evropa 2020 z, posebn, z specialnimi cilji glede v, socialne vključenosti, um, cilji glede izobraževanja, pa so ravno tako povezane v merine socialne vključenosti. Tukaj bi želela tudi v, um, um, omeniti sporočilo BDP in več, ki je ravno tako Eurostatu dal jasen mandat in jasno usmirjenost glede merjenja uh, eh, kazalnikov. Pri tem se moramo osredotočiti na neenakosti v evropskih družbah in Eh, to storiti ob pravem času. In potem bi želela tukaj omeniti še komisijo Štiglic in njena priporočila. V tem priporočilu, iz tega priporočila smo se naučili, kako bolje miriti neenakosti. In ne nazadnje, pritisk zaradi krize dajejo nov zagon socialnim statistikom, da bolje merijo stanje na področju revščine in socialne vključenosti, ki se je seveda poslabšala v času krize. pri socialni statistiki izvajamo veliko meril in nudimo veliko kazalnikov za merjenje socialnih razsežnosti v Evropski uniji. Kazalniki za um, pregledovanje um, napredka proti EU 2020 ciljem, glede ki zadevajo zmanjševanje revščine in socialno inkluženec. To je, bil, uh, to je tudi cilj našega dela. Želela pa bi tudi omeniti številne kazalnike, ki so že na volje z odprto metodo uh, koordinacije in zadevajo socialno vključenost in socialno varstvo. Uh, definirajo jih odbor za socialno varstvo in so eh, sestavljeni iz eh, vsesplošnih kazalnikov, potem si kazalnikov socialnih eh, razsežnosti in pritiska na te, potem kazalnikov na ehm, pokojninski pritisk in kazalnikov, ki zadevajo zdravje in dolgotrajno mm, oskrbo. imamo še kar nekaj odprtih vprašanj in izzivov pred seboj. Želeli bi bolje miriti socialno izključenost in revščino. Zato bi morali imeti jasno definicijo socialne izključenosti. In tukaj bi se želela našati na definicijo sveta iz leta 1985, ki pravi, da osebe, družine in skupine, katere sredstva, materialna, kulturna in socialna, so tako omejena, da jih izključujejo iz minimalno sprejemljivega načina življenja v državi, v kateri živijo. To je splošna definicija. Vendar pa kako to miriti in kako to opredelitev uh, potem eh, spremeniti v, um, tudi v količino tukaj je treba meriti različne razsežnosti izključenosti in zato potrebujemo različne kazalnike. Ne moramo uh, eh, imeti samo enega ali dveh uh, kazalnikov, potrebujemo številne kazalnike, da bomo merili različne uh, razsežnosti. Recimo, uh, um, revščino potem, situacija na trgu dela, zdravje, izobraževanje, dostop do javnih in privatnih storitev, namestitev, civilne pravice, varnost, informacije in komuniciranje, mobilnost, um, sodelovanje v političnem in socialnem življenju, prosti čas in kultura in še bi lahko naštevala. Uh, različne kazalnike, ki bi jih morali biti sposobni meriti. kot vidite, potrebujemo skupek teh eh, kazalnikov in dinamično bi miru, morali miriti te zadeve. In, in moramo miriti tudi trende. Uh, morali bi jih porazdeliti v različne kategorije. Uh, kategorije in dimenzije, torej razsežnosti, sta, so različne stvari. Ko govorimo o kategorijah, govorimo o spolu, starosti in tako dalje, različne kategorije eh, prebivalstva. Zelo pomembno bi bilo, da bi mir, mirili eh, tveganje za revščino v času. Kaj ti? v evropskih državah so skupine ljudi, ki so trajno pod mejo revščine in morali bi miriti to trajnost. Cilj pa je seveda, da bi to eh, kategorijo kar čim bolj zmanjšali. Vsak kazalnik v tem skupku bi moral biti visoke kakovosti kaj ti vse informacije, ki jih nudimo tistim, ki sprejemajo odločitve, morajo biti pomembne, morajo biti pravočasne, dostopne in jasne in morajo biti primerljive v času in prostoru. Torej, obstajajo različne razsežnosti kakovosti in če nekatere niso izpolnjene, potem te informacije niso dobre in so lahko celo zavajujoče. kakšen je koncept mirjenja um, revščine in socialne izključenosti. Ta koncept smo razvili v skladu z strategijo EU 2020. Temelji na treh sestavinah. Prvič je tveganje, um, torej, um, tveganje za revščino, potem je materialna izključenost in potem življenje v uh, gospodinstvu z majhno uh, delovno intenziteto. Za eh, torej, defina, definicijo teh treh mm, podmeril smo potrebovali kar nekaj česa. To se miri individualno ali pa na ravni gospodinstev zato da se bolje zavedamo neenakosti. Ne torej ne bom vam prikazovala pri, m, prisprosojnic o vsakem merilniku, kajti treba jih je analizirati skupaj, da se začnemo zavedati neenakosti. Pomembno je tudi poudariti, da mirjenje treh ločenih sestavin je bolje kot merjenje enega sestavljenega kazalnika. Zakaj? Zaradi tega, ker je um, torej, um, izbira sestavin pri enem samem kazalniku lahko subjektivna. Zaradi tega imamo raje tri posamezne kazalnike. Sedaj bom opisala posamezne kazalnike. Prvi je eh, tveganje za revščino. Kaj to pomeni? To pomeni, da prebivalstvo, ki ima uh, um, prihodke niže od 60 odstotkov povprečja in seveda sa, sa ta prak uh, eh, izračuna z vsako državo posebej. Tukaj na tej prosovnici vidite porazdelitev prihodkov eh, na mm, logaritmičen način. Zakaj? Zaradi tega, ker je tako bolje vidna, bolj razvidna. Potem smo pogledali srednjo vrednost te porazdelitve prihodkov in potem smo vzeli 60 odstotkov te srednje vrednosti, torej prihodkov prebivalstva v Evropi. Sedaj nas zanimajo tisti na levi strani eh, od rdeče črte, kajti prav to so ljudje, ki živijo pod pragom revščine če preštejemo, eh, torej če pogledamo, kakšen odstotek živi pod pragom levščine, je to približno 20 odstotkov. In na tej, na tej prosornici je ta segment obarvan z rdečo barve. To so najbolj ranljivi prebivalci v Evropi. Tukaj imamo isti kazalnik vendar pa je pokazana porazdelitev po državah. Vidite tveganje za revščino, levo imamo Češko in na desni imamo Latvijo. Ne vem, če dobro vidite to porazdelitev, ampak tukaj smo želeli prikazati eh, torej stopnjo revščine v primerjavi z pragom revščine. Tukaj vi, prak so te, so te črtice in vidite, da v vsaki državi je prak drugačen. V nekaterih je ta prag revščine zelo nizek. Recimo eh, v Romuniji, ki je drugi stolpec od desne proti levi pri drugih pa je tveganje uh, za revščino zelo veliko, recimo nad pragom. Če pa pogledamo Češko, to je prva država z leve, je tveganje za revščino veliko nižje kot v Romuniji, recimo, in je pod pragom. Vendar pa je prak odvisen od odločitev vsake posamezne države in upam, da ga bodo v prihodnje izbirali eh, skupaj z Evropsko komisijo. Tukaj vidimo tveganje za revščino porazdeljeno po spolu. Nudimo informacije po kategorijah prebivalstva, kot sem že povedala. In na tej prosojnici lahko vidite porazdelitev med moškimi in ženskimi, ženskami v evropskih državah. upam, da boste te prosojnice, da, bo, da jih, bo, jih boste dobili v svojih de, dosjejih. Prinesla sem tudi nekaj brošur, ki so vam na voljo, žal jih ni veliko. Tukaj pa je tveganje za revščino porazdeljeno po starostnih skupinah tukaj sem želela poudariti um, stopnjo tveganja za otroke pod 18 letom in tudi za starejše prebivalce. Torej ljudi nad 60 let. Na tej prosojnici vidite tudi to ranljivo skupino, kjer je tveganje za revščino visoko. Na tej prosojnici vidite tveganje za revščino in kako ustraja v času. V vsaki družbi smo to merili in žal pa nimamo podatkov za vse države članice. tukaj vidite države, o katerih smo dobili eh, podatke. Sedaj pa prehajam na naslednji kazalnik in tukaj govorimo o materialni prikrajšanosti. Tukaj to zadeva ljudi ali gospodinstva, ki nimajo dostopa do treh artiklov od devetih izbranih in sicer eno tedenske počitnice, avto, eh, kopalnico oziroma stranišče, potem eh, jim puša streho, nimajo pravnega stroja in tako dalje, torej devet teh kazalnicov. Seveda je to treba eh, drugače upoštevati v različnih državah. V Romuniji recimo imamo neko situacijo, v Belgiji pa recimo imamo povsem drugačno situacijo kakorkoli, če želimo imeti primerljivo sliko v o, Evropi, smo se na podlagi kazalnikov EU 2020 odločili, da bomo o, določili štiri artikle. Če manjkajo štiri artikli od teh devet, devetih, je to že kaže na materialno prikrajšenost. Tukaj vidite, um, mirjenje materialne prikrajšenosti. Seveda je tu slika povsem drugačna um, med recimo Luksemburgom in um, Bulgarijo. Luksemburg je seveda na levi strani, na povsem desni strani pa je Bolgarija. In še bolj levo, torej prvi stolpec je pa povprečje v Evropski uniji. Zadnji indikator pa kaže na nizko delovno intenziteto. In sicer je definirana tako. Tisti, ki živijo v gospodinstvih, ki izkoriščajo 20 odstotkov ali manj svoje delovne uh, intenzitete. Torej, ljudje, ki živijo v takih gospodinstvih, torej v gospodinstvih z nizko delovno intenziteto, tukaj vidite, na levi strani Cipr in na skrajno desni strani Irsko. Morda seveda ni lahko primerjati različne kazalnike, ampak za naslednjo prosojnico bom to skušala narediti. V Evropi ne moremo uh, meriti revščine samo z enim kazalnikom. E, še trije nam dajejo skrajno konfliktno sliko, e, prekrivajo se, vendar pa je to težko delo in to je slika za povprečje EU 27 članov in vidite, da tisti, ki so pobarvani z um, roza barvo, so, im, tvegajo torej revščino oziroma socialno izključenost. In to je skupna številka, ki jo lahko izračunamo s tem, da smo izključili področja, ki se prekrivajo v teh treh segmentih. In sicer govorimo o 115 milijonov ljudi. Torej, roza so označeni ljudje, ki tvegajo revščino in to je 81 milijonov ljudi. Potem zeleno so označeni ljudje eh, z, um, prika, z materialno prikrajšenostjo, 41 milijonov ljudi. 34 milijonov pa živi v gospodinstvih z nizko delovno uh, intenziteto. Torej vidite, da moramo izključiti Eh, področja, ki se prekrivajo, sicer bi imeli previsoke eh, številke. Če pa bi izključili določeno vrsto eh, merjenja, potem bi ujeli samo nekatera področja in zaradi tega je zelo pomembno, da kombiniramo tri različne kazalnike. In tukaj gre za podobno prosojnico, vendar pa sem želela pokazati, kombinacijo treh različnih kazalnikov in seveda v odvisnosti od države. Sorry. Z vaše leve, tukaj imamo uh, element, ki sem ga že prikazala, to je povprečje v Evropski uniji, zgoraj uh, desno pa imamo prikazano nizozemsko. Na nizozemskem je videti, da materialna prikrajšanost ni, je marginalnega pomena, torej obrobnega pomena. Hkrati pa vidimo, da tista skupina, ki eh, tvega revščino in tudi skupina, ki eh, dejansko eh, živi v gospodinstvih z nizko delovno intenzivnostjo, ta dva elementa sta relativno zajetna. Popolnoma drugačna slika eh, pa eh, je eh, slika, ki zaznamuje Romunijo. Namreč v roza barvi in tudi zelena barva, zeleno polje, torej tukaj imamo tveganje za revščino in pa tudi prikrajšanost. Vidimo, da ti dve polji sta zelo veliki predvsem zeleno polje. Kar pa zadeva modro obarvano polje, tukaj imamo delovno intenziteto. Tukaj vidimo, da je to, to polje relativno majhno. Torej, pomembno je vedno eh, združiti te različne kazalnike, zato da pridobimo eh, neko stvarno sliko. Zato da imamo konkretno, konkretno eh, meritev stanja. In eh, zdaj prihajam na naslednjo prosojnico, na zaključke, torej socialna izključitev, izključenost in eh, revščina. Eh, prizadevata številne razsežnosti in različne podskupine prebivalstva. Težko jih je zajeti. Zato potrebujemo neko uravnotežen in organiziran sklop različnih kazalnikov. Eh, torej, novi cilji strategije Evropa 2020, kot naprimer tveganje za revščino in socialne sključenost, kombinirajo različne kazalnike, kot je tveganje za revščino, materialno prikajšenost in nizko delovno intenzivnost intenziteto. E, torej, naslednje podatki bodo na voljo e, in eh, seveda imamo veliko, veliko izzivov, veliko ciljev, ki jih želimo doseči, ampak hkrati beležimo tudi določene rezultate. Naslednji podatki, letni podatki so pričakovani za november 2010, se pravi e, ta mesec in seveda eh, tukaj se bomo navezovali na podatke iz leta 2009. Hvala lepa za vašo pozornost. Na voljo sem vam za morebitne vprašanja. Eh, če jih boste želeli postaviti, prisluhnila bom, va, bom vašim pripombam in nasvetom seveda. Hvala. Hvala lepa. Moram reči, da se mi zdi izredno zanimivo in koristno. Mislim, da bo postavila najprej vprašanje gospa Šrtr.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 Rekli ste, da so ti kazalniki nujni za to, da lahko ocenimo napredek tudi na področju strategije Evropa 2020. Komisija se sprašuje, ali res nujno potrebujemo te podatke. Ne vem, tudi dvomim v to. Nimamo prave metode. Nimamo uh, tudi primerljivih metod za to, da smo lahko uh, gotovi, ker zadeva uh, um, stvarnost teh podatkov. In torej, če to troje, kar ste ravno kar omenjali. Kar zadeva ta tri področja, te tri dejavnike, ali raz, razpolagamo z zadovoljivimi metodami za to, da zberemo te podatke, torej neke standardne metode, zato da bomo lahko gotovi, eh, kar zadeva primerljivost teh podatkov in da jih bomo torej lahko res uporabljali. Tretji tri dejavniki, ki ste jih omenjali tudi na koncu v eh, zaključkih svoje predstavitve. ki po vašem mnenju eh, so potrebni, nujni za to, da ocenimo, količinsko ocenimo tveganje za revščino in eh, socialno izključenost. Hvala. Hvala lepa za eh, to predstavitev. Pravi gospod Cimer in hvala lepa tudi za vaše zaključke tudi kar zadeva opredelitev v okviru strategije EU 2020. Opredelitev različnih sistemov za ocenjevanje revščine. Eh, imamo različne plati revščine glede na različne regije in eh, seveda obstajajo določene razlike, ki se navezujejo na posamezne države članice, ampak eh, hkrati tudi revščina v dotični državi ali v dotični regiji države, ki morda ne velja za ne vem kako revno, je potrebno uh, ovrednotiti na poseben način, zato da bomo lahko primerjali različne sloje populacije in različne predele. To se mi zdi po svoje razumno in jasno, ampak ena stvar mi ni jasna. Tudi po vaši predstavitvi mi vse skupaj ni povsem jasno. Torej, združevanje teh treh različnih eh, dejavnikov je pomembno za to, da sprememo ukrepe za boj proti revščini. Ministri za socialne zadeve trdijo, da vsaka država da bo vsaka država sklenila, kateri je najprimernejši kazalnik za svojo zemljo. Naj se spomnim na um, Nemčijo in eh, na neko vprašanje, ki je bilo postavljeno v parlamentu. Eh, na, dobili smo odgovor, da se bo Nemčija sredotočila na tisti kazalnik, nakazalnik, ki zadeva dolgotrajno brezposelnost v gospodinstvih, zato da razumemo, kateri, katera je povezava med tem kazalnikom in ostalimi. Možno je, da država zbere svoj kazalnik, na katerega se bo osredotočila. Eh, dejansko naloga eh, strategije 2020 je to, da za 20 odstotkov zmanjšamo revščino tistih, ki so brez dolgo, dolg časa brezposelni in ki živijo v svojem eh, družinskem jedru. To je moje vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Moran Šahti. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Moje prvo vprašanje v zvezi s tremi usmeritvami, ki jih je omenila gospa. Namreč izbira eh, kazalnikov po državah. Sprašujem se namreč, ali lahko države same izberejo ka različne kazalnike. Kar pa je še bolj vprašljivo, ali je za posameznim kazalnikom istim imenom kazalnika, ali so iste zadeve po posameznih državah, ali je opredelitev, torej vsebina kazalnika ista v posameznih državah članicah. Namreč, Eh, če želimo primerjati države med seboj, mora tudi vsebina teh katalnikov biti identična. To bi bilo moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Vidimo, da, stvari, da stvari postanejo zanimive, ko povežete svoje statistike z skupinami, recimo ženske, moški ali demografske skupine, po starosti in tako naprej. In takrat ti kazalniki in, in uh, izsledki, ki jih lahko potegnemo iz, iz njih, namreč ne gre le za kazalnike same na sebi. Namreč, če poskušamo analizirati tudi razvoj dogajanja in če lahko na podlagi tega tudi eh, določimo neke usmeritve, kaj danes, naprimer, potrebujemo, kaj nam manjka, zato da bi prišli do nekih ustreznih elementov za odločanje, ki bodo lahko usmerjali politiko prihodnosti. Kajti, zgolj kazalniki ali so dovolj zgolj sami kazalniki na sebi. In tretjič, kako merite, hotla sem reči, reči premikanje, gibanje revščine in tu mislim predvsem na geografsko gibanje oziroma premikanje revščine. Namreč tu so nekatera območja Evrope, področja Evrope ki po vaših lestvicah danes niso zelo pomembna, zelo velika, so nekje na, na sredi in vidimo, da prihaja do gibanja revščine iz urbanih proti eh, podeželskim območjem. Torej, ali imate tu neka merila, ki bi nam lahko pokazala to gibanje revščine? Uh, yes, Gospod Turnen, hvala lepa za predstavitev. Samo dve vprašanje. Prvič, kar zadeva tudi revščino uh, na delovnem mestu. In uh, lahko pojasnite metode pri uh, merjenju tega vidika. Zdi se mi izredno zanimivo razviti razpravo tudi o revščini na delovnem mestu in na to tudi uh, razvoje, naprede, kajti uh, nisem prej imela priložnosti imeti v rokah to vrstnih statistik. Se pravi, obstajajo tudi statistike iz prejšnjih obdobij, kajti tukaj se navezujemo na podatke iz leta 2009. In potem tretjič, neka dilema. Dejansko trenutno imamo pravo eh, tudi eh, zaposliteno krizo v Evropi. Ali mislite, da bi lahko ustvarili več delovnih mest, tako da povečamo tudi večjo udeležbo na trgu dela, ampak na tak način ali ne tvegamo, da povečamo tudi neenakosti? Torej več. To lahko povzroča tudi večji razkorak v družbi. Namreč, če, to, eh, če eh, relativno merimo revščino po posameznih državah, kajti nekateri ljudje se bodo ponovno zaposlili, drugi pa ne, eh, in torej revni bodo postali še revnejši. Uh, uh, in, uh, tudi še nekaj lastnih vprašanj, naj se tudi naveža na predgovornika v zvezi torej s kazalniki in možnost, možnostjo izbire kazalnikov po posameznih državah članicah. Torej, vi ste izbrali tri oziroma štiri elemente eh, od devetih eh, in s tem opredeljujete dejansko revščino. In eh, zdaj se sprašujem, ne vem, eh, če lahko eh, streha, ki pušča oziroma nekatere druge stvari, ki so bile na seznamu, so lahko, lahko zelo relevantne. Eh, ima morda kdo težave z tolmačenjem? Sprašuje predsedujoča. Verjetno imajo težave v francoski kabini. Me slišite? Gospa Kljunis, imate tolmačenje? V redu. Uh, torej, oziroma enotedenske počitnice, pralni stroj, avtomobil in tako dalje. Vse to v nekaterih državah pomankanje tega ne pomeni revščine, medtem ko v bogatejših državah to je lahko že kazalnik za revščino. Torej, to se potem ne, naprimer spravili ven in nisi seznam z pušajočo streho in tako dalje. Ali to gre skupaj ali pa ne. In eh, potem recimo tudi nekatere druge vidike, ko govorimo o gospodinstvih. Videla sem, da na vaših grafih, da v nekaterih državah gospodinstva so delovno zelo intenzivna in uh, druge pa manj. Torej, uh, morda za eno državo je bolj relevanten en kazalnik, za druge pa druge. Mislim, da je izredno težko eh, to združiti, če gledamo z celotne evropske perspektive. Torej, naj ne ponavljam, ampak seveda morda je treba stvari upoštevati po različnih državah, imeti različne kazalnike revščine, ali se dejansko države odločajo za to ali ono eh, stvar eh, in ugotavljajo, kaj je najbolj prikladno za tisto ozemlje, kar pa zadeva diskriminacijo tudi. Torej, imamo recimo lahko tudi kazalnik, ki eh, kaže na to, kako diskriminacija vpliva na socialno izključenost. Eh, z zornega kota, recimo starejših ljudi oziroma invalidov. Vem, da ste imeli graf, v katerem je bilo prikazano, da starejši ljudje oziroma tudi otroci ali mlajši ljudje dejansko so bolj, uh, je, je lažje torej, da zapadajo v revščino kot pa druge socialne skupine. Ampak obstaja pravi kazalnik, ki kaže na socialno izključenost za invalide in za starejše ljudi, kajti v vaši predstavitvi nismo imeli ničesar, kar bi kazali kazalo na a, socialno izključenost v povezavi s tem. Vsekakor moram reči, da je bila vaša predstavitev res odlična in zelo koristna, kajti res potrebujemo to vrstne statistike, potrebujemo konkretne podatke a, in moramo tudi si jih ustrezno razlagati, zato da razvijemo našo razpravo v zvezi z revščino. Torej še enkrat hvala lepa za vaše delo in seveda a, smo vam hvaležni za vaše odgovore. Hvala lepa za vašo podporo in za izredno koristna vprašanja, ki ste jih postavili. Skušala bom deloma na to odgovoriti, deloma pa bom predala besedo eh, vodji naše enote, ki se ukvarja konkretno uh, s temi vprašanji, torej uh, bo lahko dopolnil moje odgovore. V zvezi z mnogimi vprašanji, ki ste jih postavili, ste omenjali zelo pomemben problem primerljivosti. Torej, primerljivosti eh, v času in prostoru, predvsem med državami, naprimer, absolutno prav imate, ko pravite, da lahko uh, merimo, recimo pomankanje pralnih strojev v Romuniji, uh, to nima istega pomena v Luksemburgu oziroma na nizozemskem, ampak nažalost oziroma k sreči v Evropski uniji nas je 27, torej moramo najti nek skupni imenovalec za ocenjevanje materialne prikrajšanosti in teh devet elementov, ki smo jih opredelili, je bilo najboljše okrog česar smo se lahko uh, zmenili za uh, nas, torej strokovnjake s področja področja statistike. Ampak seveda imate prav. Eh, še vedno delamo na tem in skušamo izboljšati primerljivost naših podatkov, ampak moram povedati tudi zdaj, da primerljivost dosegamo na podlagi tudi eh, skupnih pravil, torej vse države, ki eh, zbirajo te podatke, eh, morajo delati na skupni podlagi, na skupnih eh, eh, osnovah in načeljih, ki jih eh, seveda opredelimo na podlagi evropskih standardov in pravil in podatke, ki jih objavljamo, so podatki, ki so razumno kakovostni. In eh, kar zadeva tri a, eh, kazalnike za revščino, naj povem, da eh, tukaj skušamo tudi najprej opredeliti kakovostni profil in šele na to damo ta žig kakovosti, kar zadeva primerljivost, primerljivost med državami. In to je izredno pomembna razsežnost tega, kako, te kakovostne oznake. In to je vedno v naših mislih, to imamo vedno pod nadzorom. Euro, eh, omenjali ste tudi različne kategorije, različne kategorije revščine in različne razsežnosti, kot naprimer podeželsko razsežnost, urbano razsežnost. Nekateri podatki so že na voljo v zvezi s tem. Imamo zelo bogato podatkovno bazo in skušamo izvleči iz nje koristne informacije. Eh, iz že razpoložljivih statistik in jih skušamo tudi objaviti. Kar pa zadeva diskriminacijo, naprimer, kako naj zajamemo to diskriminacijo? Deloma Eh, je to že storjeno. Naprimer sem vam pokazala tudi eh, to prosojnico, kjer smo imeli stolpec za starejše ljudi oziroma za otroke, ampak imamo tudi skupine, kot so priseljenci, skupine, kot so invalidi in nekatere informacije so tudi na voljo, nekatere pa še ne, na tem še delamo. Naprimer, kar zadeva priseljence, imamo tudi projekt, kako bi zajeli različne razsežnosti eh, te migracije migracije, vključno z revščino. In eh, poleg tega, eno od vprašanj je zadevalo, kako oziroma kateri, eh, kateri so veri informacij. V glavnem se poslužujemo posebnih anket javnomnenskih raziskav, predvsem v zvezi z a, eh, dohodki in a, eh, življenskimi standardi. To so a, eh, evropske a, raziskave ki predstavljajo dejansko mejnik oziroma temelje za naše statistike. Delamo seveda tudi na izboljšavah, predvsem posvečamo pozornost, kar zadeva pravočasnost. Se pravi, želimo objavljati podatke čim prej izredno, to je izredno težka naloga ampak, za socialno statistiko, ampak tudi napredujemo na tem področju in eh, stvari bodo vedno uh, boljše v prihodne. Morda Jean-Louis uh, želi odgovoriti še na nekatere vidike, ki so bili izpostavljeni, predvsem nekateri vidiki, ki zadevajo revščino in ki jih nismo še pokrili v naših odgovorih. Thank you, if, if you allow me. Hvala če mi dovolite. Želim samo dopolniti, kar je povedala Ina in naj povem, da to orodje, ki ga je omenjala dejansko, je relativno novo orodje v, Evropo, v Evropi. E, z, imamo nekatere časovne sekvence, eh, ugotavljamo določen razvoj skozi čas in spremljamo ta razvoj. To je pomemben element eh, spremljanja, torej spreminjanja podatkov iz leta v leto v različnih eh, državah. Pojav zapo, revščine pri zaposlenih uh, Eh, je eh, zanimiv vidik, na tem delamo in eh, še vedno dejansko meritve se nahajajo izpod povprečja v državah Evropske unije. Postavili ste nekaj vprašanj v zvezi s tem, eh, ali bodo posamezne države članice izbrale lastne kazalnike za ocenjevanje teh vidikov in to v okviru strategije EU 2020, ki stremi za zmanjšanjem za 20 odstotkov eh, revščine v Evropski uniji. V državah, ki jih proučujemo, ugotavljamo, da cilji, ki so bili izbrani na nacionalni ravni, te cilje lahko eh, izmerimo z, z orodjem silsa. In eh, tudi, če gre za dolgoročno brezposelnost v tem orodju, v silku, s tem instrumentom smo skušali ugotoviti, kako ta segment eh, prispeva k splošnemu cilju na evropski ravni. Hvala lepa, to je bilo vse. Uh, Hvala lepa in seveda zahvaljujemo se vam za vašo predstavitev. Še enkrat predstavitev boste prejeli danes večer. Gospa Švetr, čisto na kratko, še eno kratko vprašanje. Ali je, moč, ali je možno, ali lahko to, kar ste povedali, lahko zapišete tudi v pisni obliki, ker je to izredno zapleteno. Jaz nisem strokovnjak z področja statistike, ampak če lahko mm, te konkretne odgovore tudi eh, zapišete. Eh, ja, ravno to sem hotela povedati. Predstavitev bo na voljo v pisni obliki eh, danes zvečer v obliki priloga. A tudi odgovori. Vi si želite imeti tudi odgovore v pisni obliki. Mislim, če je to mogoče, to je seveda odvisi od govornikov ampak če mislite, da lahko a, zapišete vaše odgovore, a, to boste lahko storili, vsekakor danes večer bo na voljo predstavitev. A, jutri bomo nadaljevali z našo sejo, gospa Omen Reuten nažalost ne bo navzoča in niti gospa Kastex. Torej, kar zadeva točko, ki je bila predvidena ob 9. uri jutri do povdne. Eh, in sicer kar zadeva izmenjavo s, um, od, z um, telesom stoa, um, seveda bomo to uh, odložili, bomo uh, glasovali od, ob 9.30. Prosim vse, da boste prisotni ob tisti uri. Prosim vas, da, torej prav, da pridete pravočasno v dvorano ob 9.30 za glasovanje. Hvala lepa.